pripombe k dnevnemu redu, tako da lahko pridemo na naslednjo točko, sprejetje zapisnika zadnje seje. Ali ima kdo kakšno pripombo? Če ne, potem je tudi ta zapisnik sprejet oziroma bo sprejet ob koncu današnje seje. Še par sporočil. Prvo sporočilo je zelo pomembno. Najprej, kar zadeva trialog. 7. marca smo na srečo sklenili sporazum s svetom in sicer v zvezi z mehanizmom za povezljivost v Evropi. Mislim pa, da naj bi do 19. marca to tudi pisno potrdili. Hvala lepa celotni ekipi iz odbora za promet, tudi gospodu Marinesku, gospodu Teličke in gospe Virkunan, ki so uspeli uspešno izpeljati pogajanja v dobrih pogojih. Mislim, da se bomo o številkah pogovarjali kasneje, tako kot to velja za vsa horizontalna proračunska vprašanja. Mislim pa, da smo dosegli zadovoljiv operativen dogovor. Skupno delo smo opravili obora ITRE in TRAN bomo glasovali 25. marca. Na plenarnem zasedanju bi prav tako potem o tem glasovali in s tem zaključili tudi prvo obravnavo predloga v zvezi s tem mehanizmom. Preden pa začnemo z današnjo javno predstavitvijo, bi rad pozdravil tudi skupino obiskovalcev. Diter, tvoji gostje prihajajo iz Hesna, bi kaj povedal s tem v zvezi? Uh, Živijo, dragi prijatelji, prišli smo iz Hesna, oziroma smo iz Hesna, ampak vi prihajate iz Thüringena oziroma Saške Anhalt, tako da vas prisrčno pozdravljam tukaj v parlamentu. Ti si jih sprejel z veseljem, pa tudi mi z veseljem sprejemamo Kristfrida Čepeja, predsednika Združenja potnikov v javnem prometu iz Berlina. Pozdravljamo tudi njegovo partnerico, gospod Ute Bojbler.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 Poslanci in njihove ekipe so opravili veliko dela. Hvala lepa tudi sekretarjatu, ki je pripravil to poročilo o opravljenem delu in dejavnostih našega odbora. Mislim, da se bodo lahko s pomočjo tega poročila lahko vsi poslanci in tudi poslanke obrnili na svoje voljivce in jim pokazali, kaj vse so delali v zadnjem obdobju in pokazali, da Evropa dela za državljane. Namreč naš cilj je da izboljšamo življenje evropskih državljanov tudi na področju prometa, kajti to je zelo pomembno vsakodnevno vprašanje, s katerim se soočajo vsi naši državljani. Hvala tudi političnim svetovalcem, asistentom in vsem ostalim v odboru, ki so nam pomagali pri delu, ki so nas včasih malce brcnili v rit v teh zadnjih petih letih. Mislim, da smo bili izjemno produktivni. Digitalna različica pa bo na voljo jutri in sicer na spletni strani odbora za promet. Tako, zdaj pa se bomo lotili bistva današnje seje. Gre za tematiko, ki je tudi meni osebno zelo pri srcu. Čaka nas javna predstavitev o vlogi celinskih plovnih poti v intermodalnem prometnem sistemu. Bela knjiga iz leta 2011 se nanaša na načrt za poenoten eh, evropsko območje na tem območju. Do leta 2030 naj bi za 30 odstotkov okrepili promet na teh celinskih plovnih poteh, toliko prometa naj bi spravili z cest na celinske plovne poti. Gre za torej, modalni preskok oziroma premik. Želimo si, da bi dosegli več tudi na področju celinskih plovnih poti. Do sedaj smo se večinoma ukvarjali predvsem z železnicami. Kar zadeva železnice, smo kar precejšen del prometa že spravili z cest na železnice. Dejstvo pa je, da je geografija držav članic precej raznolika. Nekatere države članice so na področju teh celinskih plovnih poti zelo napredne, naprimer Nizozemska, pozdravljam tudi kolega Vindekampa, Nizozemska je naprimer vodilna na področju celinskih plovnih poti, tam so že presegli delež 30 odstotkov, kar je naš cilj do leta 2030. Upam, da bomo dosegli napredek tudi do leta 2050. Zavedamo se, da prenos prometa na celinske plovne poti prinaša velike prednosti z vidika varovanja okolja, z vidika logistike, tudi z vidika učinkovitosti samega prometa. Celinske plovne pote predstavljajo velik potencial tudi z vidika samega parka plovil. Tako kot pri pomorskem prometu, tudi tu lahko trdimo, da bi v okviru celinskih plovnih poti lahko naprimer začeli uporabljati druge vrste goriv, ne ravno dizelskega goriva. Z nami so vsi štirje gostje, tudi zadnji se je uspešno rešil prometnega zamaška. Najprej bi rad eh, pozdravil gospo Karin De Shepard, direktorico Inland Navigation Europe, z nami je tudi Piotr Durajčik, ki je raziskovalec na Pomorski univerzi v Ščečenu. Z nami je tudi gospod Turi Fiorito, direktor Evropske federacije celinskih pristarišč. Z nami pa je tudi gospod Erik Šulc, podpredsednik Nelike BLN Šutvater. Najprej besedo predajem gospe Kopčinski iz Evropske komisije. Vsak gost bo imel na voljo 5 do 6 minut. Gospa Kopčinska, izvolite. Lepo pozdravljene, kolegice in kolegi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo obljubim, da se bom tokrat skušala držati dodeljenega časa. Običajno mi to ne uspe, kadar nastopam v vašem odboru. Najprej bi se odboru rada zahvalila za organizacijo te javne predstavitve. Hvala lepa tudi, da ste v zadnjih petih letih upoštevali tudi ta zelo pomemben sektor. Mislim, da vsi v dvorani priznavajo, da je sektor pomemben, ampak vsi izven dvorane tega ne priznavajo. Tako da hvala lepa Evropskemu parlamentu in tudi odboru Tran, ker ste se lotili tudi vprašanja, kakšen potencial se skriva na tem konkretnem področju. Izglasovali ste tudi resolucijo na Jadesu 2, rekli ste, da želite nadaljevanje programa, ki se je izvajal v tem okviru, ki je namenjen celinskim plovnim potem. Uh, Jasno ste pozvali tudi k večji finančni podpori za izvajanje programa. Ta resolucija bo tudi podprla sklepe umestnega predleda pri najade S2, pa tudi ko gre za poročilo o digitalizaciji celinskih plovnih poti. To poročilo ste v odboru sprejeli lani. Zelo pozitivno je, da je v zadnjih petih letih odbor Tran očitno in jasno povdaril pomen celinskih plovnih poti. Predsedujoči je prej omenil to, kakšen vpliv imajo celinske plovne poti na različne cilje Evropske unije, pa naj se gre za doseganje večmodalnosti, ko gre za podnebne cilje, za večjo učinkovitost in tako naprej. V zadnjih petih letih ste v odboru govorili o digitalizaciji, o razogličanju, o socialni razsežnosti in tako naprej. Sektor kot tak dela na vseh teh področjih, Ne glede na to, kaj se dogaja na celinskih plovnih poteh, želimo, da se politike v Evropski uniji dotikajo tudi tega sektorja, ki je povezan ne zgolj s prometom, temveč tudi z drugimi sektorji. Tudi komisija je resno vzela podporo, ki jo izražate temu sektorju v zadnjih letih. Če smem minutko porabiti za to, da predstavim, kaj je v tem trenutku še na naših mizah direktive o tehničnih standardih in o poklicnih kvalifikacijah bo treba izvajati. Odbor Tran je tudi na teh dveh področjih odigral pomembno vlogo, da smo lahko uspešno sklenili delo na področju direktive o poklicnih kvalifikacijah. Vesela sem, da je tudi poročevalka gospa Majstner danes v dvorani, namreč ona nam je pomagala pri iskanju poti iz slepih ulic pri tem pomembnem zakonodajnem aktu. Potem je pa tu še multimodalni inovativni projekt oziroma projekti, ki lahko vodijo o zelenitvi flote. Želimo si, da bi tudi ta sektor bil čim bolj digitaliziran, da bi ga povezali z logistično verigo. Kar zadeva Celinske plovne poti, tu so rezultati na področju zelenitve in okolja dobri. Prepričana sem, da bodo tudi današnji gostje povedali kaj več o tem. Lahko pa se pogovorimo tudi o tem, kako bi lahko flota, ki deluje na celinskih plovnih poteh, bila bolj zelena, kako bi lahko izpolnjevala okoljske in podnebne standarde, tudi standarde z področja kakovosti zraka. Želimo zaključiti tudi z delom na omrežjih te. Še naprej bi si želeli izboljšati infrastrukturo pri celinskih plovnih poteh. Evropski parlament se je zauzel tudi za to, da bi okrepili finančno podporo za CEF, za obzorje Evropa. Tudi, ko gre za celinske plovne poti, ko smo mi kot komisija podali dva predloga s tem v zvezi, smo upoštevali tudi vaše želje. Trenutno je delo v sklepni fazi, parlament in države članice se o tem še pogaja. Mislim pa, da bo končni rezultat zelo koristen za celoten sektor, ker bomo lahko okrepili stopnjo sofinanciranja celinskih plovnih poti tudi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Seveda v tem trenutku ne moremo sprejeti dodatnih političnih obveznosti, ampak odbor TRAN je prosil, da razmislimo o tem, da bi nadaljevali program na JADES 2. Prepričana sem, da bo tudi nova komisija to upoštevala. Komisija je vzpostavila strokovno skupino za na JADES 2, tudi parlament in države članice so povabljene, da sodelujajo v tej strokovni skupini. Ta skupina je prispevala tudi k oblikovanju vaše resolucije, svoje delo pa je zaključila pred nekaj tedni. Veseli smo tudi, da ste ponudili priložnost sektorju, da danes izrazi svoje mnenje. Zagotovo bomo prisluhnili tudi izjavam predstavnikov tega sektorja. Odgovorili bomo tudi na vprašanja članov Evropskega parlamenta, to pa bomo potem tudi upoštevali pri svojih nadaljnih premislekih o tem, kako naj oblikujemo novo politiko tudi na področju celinskih plovnih poti. Hvala. Hvala lepa, gospa Kopšinska. Hvala lepa, da ste se držali dodeljenega časa. Hvala tudi, da ste omenili naše strokovnjake. Zdaj pa predajam besedo gospede Šeper, direktorici Inland Navigation Europe. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta, gospe in gospodje. Vedno mi je veselje biti v parlamentu. Vedno ste zelo podpirali celinske plovne poti. Vedno ste bili kritično konstruktivni, tudi ko ste izražali kritične pripombe. Mislim, da ste v zadnjih letih znatno prispevali k oblikovanju politike na tem področju. Danes bom podala par primerov trajnostnega prometa v okviru celinskih plovnih poti, to je omenil že gospod Reke. Predstavila bom multimodalni vidik, pa tudi širši vidik. Kar nekaj zanimivih projektov trenutno poteka, z njimi se skušamo pripraviti na prihodnost. Tako kot vi, tudi mi ne vemo, kakšna bo prihodnost, kar nekaj negotovosti še obstaja. Kljub temu pa vemo, s kakšnimi izzivi se soočamo. To so naši skupni izzivi, vsi skrbimo za to, da bi mesta bila enostavno dostopna, da bi zagotavljali visoka kakovost življenja v mestih, kajti 85 odstotkov državljanov tam živi. Spodbujamo krožno gospodarstvo, želimo razogličiti gospodarstvo, ker je to izjemno pomembno tudi za prihodnost naših otrok. Želimo si, da bi tudi v okviru multimodalnega prometa omogočili lažji dostop in lažjo uporabo celinskih plovnih poti in to na tak način, da bo to ugodno tudi za podnebje kar zadeva dostopnost mest, zdravih mest. Verjetno veste, da iz očitnih zgodovinskih razlogov naša mesta stojijo ob eh, plovnih poteh, ob rekah. Še vedno se najbolj pogosto po teh eh, poteh prevaža gradbeni material, tudi blago in v paletah. Želimo si, da bi imeli čista plovila, hibridna plovila, da bi imeli možnost zagotoviti tudi čiste avtobuse na teh eh, celinskih plovnih poteh. Nismo pa še čisto na koncu te poti, kar nekaj mesta bomo morali nameniti tudi v samih mestih, ob rekah, da bomo lahko mesta, ki so postavljena ob vodi, lahko oblikovali tako, da bo za vse dovolj prostora. Kar zadeva ničelne emisije, kar nekaj plovil že imamo na vodik, tudi nekaj hibridnih plovil, imamo tudi zahvaljujoč uh, moči vode možnost opravljati promet z ničelnimi emisijami, imamo tudi prve vetrne elektrarne, se pa seveda soočamo tudi s številnimi izzivi. Predvsem bi morali zmanjšati ceno pri teh tehnologijah in projektih, če jih želimo razširiti. Predvsem se zanašamo na kratke in ne na dolge poti, ko gre za energijo. Želimo si, da bi vse to vključili tudi v delovne programe pri CEF2 in obzorje Evropa. Kako lahko poskrbimo za to, da bo promet po celinskih plovnih poteh enostavno dostopen in zanesljiv? Digitalizacija je zelo pomembna na tem področju. Želimo razviti pametno, povezano infrastrukturo infrastrukturo, ko gre za celinske plovne poti, da bodo plovila med seboj logistično bolje povezana. Potrebujemo pa seveda tudi dodatne ocene v zvezi s tem, kaj se dogaja za direktivo o informacijah po rečnih plovnih poteh. Želimo čim bolj poenostaviti promet, da bo ta bolj tekoč. Imamo tudi prve pilotne projekte, kar zadeva samodejno plovbo, imamo tudi vodne drone. Uh, Mi si želimo, da bi vse to bolj usmerili v multimodalni promet, da bi bilo vse med seboj tesneje povezano. Pri forumu za digitalizacijo in logistiko se s tem ukvarjajo, vendar se mi zdi, da bi morali te tematike vključiti tako v delovne programe obzore Evropa kot tudi CEFA. Več bomo morali storiti tudi na področju zakonodaje, standardov, odgovornosti, usposabljanja in tako naprej in tako dalje. Verjetno se vsi spomnite tudi lanskega poletja, ko je bila gladina vode zelo nizka, to je velik problem. Potem pa so bile tu tudi hude poplave v Italiji in drugot. Vsi ti dogodki vplivajo na celoten prometni sistem, ne zgolj na prometni sistem, temveč tudi na življenje številnih državljanov. Pričakujemo, da se bo pojavnost teh dogodkov, statistika pravi, da niso tako izjemni dogodki, v prihodnje še toliko bolj pogosta, ker se spreminja podnebje. Ko delamo torej na teh vodnih projektih, delamo na večfunkcijskih projektih. Želimo obravnavati vprašanje prometa po celinskih plovnih poteh, ker želimo, da bi bil promet čim bolj tekoč, upoštevamo pa seveda tudi biotsko raznovrstnost, vprašanje okolja, podnebja, kakovosti vode, ker je to pomembno tudi z vidika industrije, kmetijstva, zagotavljati moramo tudi pitno vodo, potem je tu še vprašanje uporabe voda za rekreativne namene in tako naprej v svojih operativnih programih moramo biti previdni, da ne izključujemo posamečnih sektorjev, da ne delamo v silosih, delovati moramo čezmejno, poskrbeti moramo za povezljivost večjih sektorjev, da bomo lahko ulagali na tak način, da bo to koristilo večjim sektorjem in državljanom. Želimo si, da bi ta sektor bil prilagojen prihodnosti. Veseli smo, da ste v parlamentu delali tako intenzivno, da ste zagotovili 50 odstotno sofinanciranje v CEF2. Celinske plovne poti bodo tako tudi primerne za prihodnost, prilagojene podnebju. Hvala lepa tudi za zelo jasno resolucijo o najadesu. Pravite, da potrebujemo nov program na tem področju. Pri obzorju Evropa pa si želimo, da bi ohranili to mobilnost in podnebje skupaj, če ste morda spregledali, delamo čez sektorsko. Želimo pa si, da bi v prihodnje več storili na področju zakonodaje in inovacij. Hvala lepa, gospa Šepr. Zdaj pa gospod eh, Dorajčik, ki prihaja z Pomorske univerze v Ščečenu. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Najprej bi rad povdarim, da je promet po celinskih plovnih poteh promet, ki veliko obeta, ima prihodnost, je inovativen. Ko je govora o inovacijah, verjetno govorite tudi o rečnih informacijskih sistemih. S temi sistemi smo začeli delovati pred desetimi leti približno. So pa ti sistemi pomembni tudi z vidika celinskih plovnih poti, zato ker želimo poskrbeti za digitalizacijo dokumentov, naborov podatkov, ko gre za značilnosti plovil, ko gre za lastnosti vode in podobno. Tudi ko gre za kvalifikacije, naprimer. Vse to je povezano s prihodnostjo v zvezi s tem, kako oblikujemo delovne tokove, kako oblikujemo tudi administracijo v podjetjih še par besed o rečnih informacijskih storitvah. To so bile prve storitve, ki smo jih zagotavljali na celinskih plovnih poteh oziroma v tem sektorju. Gre za instrument, s katerim upravljamo in nadziramo promet. V tem sektorju želimo poenostaviti in spodbuditi prometne tokove, želimo zagotoviti tudi varnost pri plovbi, okrepiti pa želimo tudi učinkovitost prometa. To se je začelo izvajati v okviru direktive iz leta 2005. Takrat so vse države v Evropski uniji bile prisiljene v to, da sprejmejo ta sistem, če imajo vodo v razredu 4 ali više. Je pa to pomembno tudi z vidika zagotavljanja informacij za skiparje, za lastnike plovil, za administracijo in tako naprej. Štiri ključne storitve bi rad izpostavil pri tem sistemu. Na tej prosojnici lahko vidite, za katere štiri storitve gre. VTT, torej sledenje in spremljanje plovil je zelo pomembno za upravo. S tem se nadzira predvsem promet po teh poteh. Potem so to obvestila skiparjem v smislu, kakšna je plovna pot v tem trenutku, kakšni so pogoji. Potem je tu še IENC, gre za navigacijske karte v zvezi s celinskimi plovnimi potmi, te karte so elektronske, potem pa je tu še ERI, gre za elektronsko poročanje o plovilih. V tem okviru lahko poročamo o tem, kje plovilo pluje, kakšna infrastruktura se uporablja in podobno. Glede centra RIS. ta administracijam pomaga pri optimizaciji infrastrukture. Pomaga tudi pri zagotavljanju varnosti prometa na celinskih plovnih poteh. Ampak RIS ni edini instrument, ki ga imamo na voljo za to, da spremljamo učinkovitost prometa na celinskih plovnih poteh. Obstaja tudi nova digitalna urodja, ki se trenutno razvijajo naprimer imamo evropski projekt, ki se nanaša na oblikovanje nove podatkovne zbirke, Vesel log, naprimer, potem EHBD, ECBD, gre za podatkovne zbirke o naprimer posadkah, potem gre tudi za ladijske dnevnike, plovil, in podobno. Želimo si, da bi administracije lahko s pomočjo teh orodij delovale čim bolj stroškovno učinkovito in uspešno. Za vse partnere pa bi to tudi pomenilo hitro izvajanje storitev. Ko govorimo o inovacijah, govorimo tudi o inovacijah na področju plovil. Želimo si, da bi plovila bila bolj zelena, da bi bila celotna flota bolj zelena. Pogovarjamo se tudi o avtonomnih plovilih. Delo trenutno poteka. Kar nekaj projektov je trenutno v pilotni fazi. In ti pilotni projekti kažejo, kaj vse bo moč izpeljati nekje srednjeročno gledano. Uh, Glede prihodnih izzivov na področju celinskih plovnih poti naj povem, da je velik problem predvsem staranje infrastrukture. V vseh evropskih državah se soočamo s to težavo, se pravi pogoji plovbe. So precej težavni več mesecev v letu in otežujejo tekoč promet. Pri infrastrukturi je seveda pomembna tudi ozelenitev flote. Ozelenitev ne pomeni zgolj to, da zmanjšamo emisije CO2, ja, temveč to pomeni tudi, da zmanjšamo hrup. Govorimo tudi o tem, kar sem že prej omenil. Naprimer, nova prihodnja plovila, ki bodo ne samo bolj zelena, temveč bodo zahtevala tudi bolj digitalne rešitve, bolj avtomatizirane rešitve. To sem pripravil za enkrat. In to bi imel zapovedati glede inovacij na področju celinskih plovnih poti. Hvala lepa, gospod Durajčik. Besedo zdaj predajam gospodu Turiju Fioritu iz Evropske federacije celinskih pristanišč. Uh, Hvala lepa za besedo. Hvala tudi temu odboru za vabilo na današnje srečanje. V imenu več kot 200 celinskih pristanišč v 18 državah Evropske unije. Na hitro bom predstavil svojo vlogo. Se opravičujem za mikrofon. Se slišimo? Bi človek mislil, da bom že vedel, kako se temu streže. No, kot rečeno, naša pristanišča so ob celinskih plovnih poteh. Predstavil bom našo vlogo. Mi poskušamo združiti promet po celinskih plovnih poteh z drugimi načini prevoza. Pristanišče v Liežu ima velik eh, kompleks, tega vidite tukaj na prosojnici. In oni imajo dober primer mrežnega razmišljanja, kar pomeni, da so razširjeni po celi mreži. V pristanišču v Liežu se osredotočajo na dostopne točke iz treh koncev Rotterdam, Dunkirk in še enega. Osredotočajo pa se tudi na tri različne trge. In to je zelo zanimivo za številna podjetja. Na ta način prihaja do konsolidacije tovora in prihranijo pri učinkovitosti, zaradi učinkovitosti. Blizu je tudi pri, eh, letališče Lež, ki je eno največjih tovornih letališč v Evropi. In ima kvadrimodalno razsežnost. Prikazal bom, kakšna je bila rast po številu kontejnerjev. To je najkoristnejše orodje pri intermodalnem prevozu. Gremo naprej. Še en primer tega, kaj počnejo celinska oziroma notranja pristanišča, je, da se ukvarjamo predvsem z rekami. Na levi imate pristanišča na Renu, ki koordinirajo in usklajujejo intermodalne načine prevoza. Obenem gradijo nove intermodalne terminale po dolžini celotne reke če si pogledamo Donavo, pa bo kmalo prišel do spostavitve donavske ali podonavske mreže, ki si bo prizadevala za to, da se poveča premik na večmodalnost, na multimodalnost. Številna pristanišča so povezana že z železnicami, okvarjamo pa se tudi s vprašanjem, s tem, ali je plovnost vedno omogočena na Donovi, Donavi, kajti to bi privabilo nove vlagatelje. Želimo olajšati formalnosti glede digitalnega poročanja. Eden od načinov, kako lahko uspemo v tem, je, da sodelujemo. Kaj pa delamo že danes za boljši jutri? To je digitalizacija, ki je bila že večkrat omenjena danes. To je ena najpomembnejših stvari, ki jih počnemo. Pristanišče Forward ali Port Forward je eden od takih projektov, s katerimi se ukvarjamo. Naprimer v pristanišču v Magdeburgu imamo projekt, ki zbira vse podatke o kontejnerjih in omogoča hitro načrtovanje znotraj pristanišča, pa tudi na večmodalni ravni. RPIS je omenil že prejšnji govornik v okviru sistema RIS. Začeli smo z Ludvigshafnom in vse do Bazla na Renu smo zbrali vse informacije in podatke o postankih v pristaniščih in ugotovili, kam naj gre kakšno plovilo, zato da bi se izognili gneči v pristaniščih, pa tudi da bi našli čim boljšo rešitev za določen prevoz določenega tovora. Na ta način lahko podjetja bolje načrtujejo svoje dejavnosti znotraj nekega pristanišča. Na ta način je lahko tovornjak pripravljen v roku nekaj minut in mu ni treba čakati pol ure ali uro ali še več. Na vse to gledamo z vidika mreže in tukaj imamo tudi načrt za povezavo, železniško povezavo med Kitajsko in Evropo. Tovor lahko pride iz celotne Evrope na eno točko, odkudar gre naprej na Kitajsko, pa tudi v druge smeri. To omogoča boljšo trajnost, boljšo učinkovitost. Zaenkrat je s tem pokrit le majhen delež trga, ampak upamo, da bo to tudi v porastu, da se bodo vključili tudi, tudi druga pristanišča. Prva stvar pri premiku v multimodalnost je, da moramo povezati pristanišča na multimodalni način. Že zdaj pa moramo tudi razmišljati mrežno, tako da bodo odločitve sprejete na bolj torej na način, ki bo preprostejši, vendar bo upošteval to večmodalnost. Pri naložbah lahko rečem, da smo zadovoljni z rezultati CEFA, ampak želimo še več. Želimo zagotoviti tudi plovnost na nekaterih delih, ki zdaj niso plovni. Poleg tega pa želimo tudi ukiniti zakonodajne ovire. Močno podpiramo stališče parlamenta. Vseeno pa nas eh, skrbijo zadnji dogodki, ki smo jim bili priča na svetu. Ampak o tem, kdaj drugič. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospod Fiorito. Za zaključek pa besedo predajam gospodu Šulcu. Thank you very much, uh, Thank you. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Se upravičujem, da sem malo pozen. Promet mi danes ni bil v pomoč. O čem govorimo, ko govorimo o učinkovitih umestnikih med različnimi načini prevoza? Večinoma govorimo o prevozu razsutega tovora do končnega cilja. projekt Cargo, imamo tudi, ki pa veli, veliko krat ne upošteva različnih umestnikov, večinoma pa se prevažajo kontejnerji. Projekt Cargo moramo še bolje razviti. Eden od naših prometnih ministrov je rekel, da težki tovori na današnjih tovornjakih uničujejo mostove in ceste in te treba vedno znova popravljati. In tudi te stroške moramo upoštevati, zato moramo težke tovore dati na druge načine prevoza. Tako da se uporabi možnost kontejnerjev, kar je dobro. Videli smo, kakšne so plovne poti na Renu in drugih rekah. In kaj smo ugotovili? Ugotovili smo, da logistična veriga avtomatično išče druge možnosti in alternative. Naprimer v terminalih, kjer imajo dovolj vode ali kjer nimajo dovolj vode, potem to pretovorijo na tovornjake in gredo čez reke in potem na drugem terminalu to spet pretovorijo na plovila. V nekaterih primerjih pa se to naredi tudi na železnico. Glavne poti v Evropi so med Severnim morjem in Alpami, med Severnim morjem in Sredozemljem in med Renom in Donavo. Logistika sicer upošteva različne načine prevoza, ampak ne dovolj. Upoštevati moramo še druge možne koridorje. Pa še ena izkušnja glede tega, kdaj je umestnik možen. Železniška nesreča v južni Nemčiji blizu Raštada. Nemška Deutsche Bahn je nenadoma ugotovila, da zmogljivosti niso proste, da so praktično blokirane. In kakšne so alternative, da gremo nazaj na navigacijo, na notranje plovne poti. In več moramo o tem razmišljati in to prenesti tudi v dejanja. Še ena stvar, pri kateri bi to lahko pomagalo, je, da gre veliko praznih kontejnerjev po cestah z enega na drugi terminal na razdaljah 20-30 km, celo v regijah, kjer lahko pride do zapor cest in le malo pobud je, premalo pobud je za to, da bi promet preusmerili na reke. Veliko teh plovil pa bi lahko postalo tudi celoti električnih, kar pomeni, da ne bi imela no-, nobenih emisij. Veliko je še treba narediti na tem področju. Zvedika plovbe in jaz zastopam ta sektor, vidimo, da potrebujemo veliko več mrežnega razmišljanja, kot je rekel kolega na moji desni. Bolj moramo sodelovati med seboj in tudi z železniškim sektorjem. Logistične spremembe morajo iti bolj v smeri multimodalnega. Lahko pa bi govorili tudi o singular model, torej o enotno modalnem, če se bomo združili in sodelovali. Pristop po koridorjih, paralelne povezave, vse to je potrebno. Ne bom ponavljal tistega, kar je že bilo povedanega o dokumentih, o tovornih dokumentih. Veliko prometa, kot ga vidimo danes, se srečuje z ovirami zaradi enosmernega razmišljanja. Saj veliko podjetij deluje samo s tovornjaki in ne razmišlja o tem, da bi to razširili tudi na plovila. Na različnih simpozijih moramo obravnavati pristop, ki bi upošteval več različnih načinov prometa. Ali je dovolj govorimo z železniškim sektorjem, s cestnim sektorjem in s tistimi, ki organizirajo vse to na področju logistike? In ne nazadnje, e-dokumentacija. Tudi to si želimo videti. In to k temu poziva pobuda res kone, komeks, ki poziva k medsebojni povezavi drugih industrijskih platform. Ne samo, da bi kombinirali projekte in programe, ki že potekajo, ampak da ne bi oblikovali tudi nove. Združimo ta prizadevanja, naj ne potekajo usporedno, dosežemo lahko veliko sinergijo. Mikrofon zagovornika, prosim. Se upravičujem. Veliko krat govorimo o infrastrukturi in moj poziv je, začnimo z infrastrukturo in ne čakajmo na zapore na cestah. In še čisto na koncu, odprimo podnebne zidove. Oziroma, odpreti moramo poti za medsebojno komunikacijo. Več povezav naj bo, več umestnikov. Naprimer, če nek most zapremo za namene prenove za dlje časa, lokalni zakonodajni organi razmišljajo o tem, kako bi preusmerili to na ceste, na druge ceste, ampak razmislimo o tem, kaj lahko naredijo, kakšno vlogo pri tem lahko odigrajo reke in druge vode. Na ta način lahko najdemo možnosti za zmanjšanje gneče na cestah. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. Zdaj smo prisluhnili strokovnjakom, sledijo poslanke in poslanci, ki imajo za vas vprašanja ali pa želijo podati pripombe. Gospod Van de Kamp je prvi, prosim, da se držite dveh do treh minut. Hvala lepa. Na nizozemskem, oziroma tri nizozemci so med strokovnjaki, tako da res lahko govorim nizozemsko. Predsedujoči, Začel bi z eh, modalnim premikom. 2011 smo se dogovorili, da je to krasna doktrina, ampak v praksi vidimo čisto premalo tega. Ne želim, da postavljamo nove cilje, ampak želimo, da pride do modalnega prenosa. Hvala za zanimive predstavitve. Zanimivo je videti, kaj se dogaja na področju celinskih plovnih poti. Zdaj govorimo o modalnem premiku. na prehodu na druge vrste prometa in omenili ste tudi okoljske vidike povezane s prometnim sektorjem. Veseli me, da ste to upoštevali. Februarja smo sprejeli resolucijo na to temo. Resolucije so seveda dobre, ampak kaj moramo še narediti? Zagotoviti moramo, da bo komisija dejansko izvajala to resolucijo. Potem inovacije. Čeprav razumem, so ladje zdaj večinoma 20-30 let stare. Niso tako stare, ampak vseeno jih je treba posodobiti in to je povezano z visokimi stroški. Kako lahko to obravnavamo? Ne moramo še naprej uporabljati teh starih ladij brez sodobne elektronske opreme. Ni čisto jasno, kako se bo to plačalo in kako bo vse to teklo v prehodnem obdobju. Mislim, da je iluzorno, kar reči, da bomo mi plačali vse to. Veseli me, da je tukaj med nami tudi predstavnik z Polske. Na nizozemskem je vedno več polskih pomorščakov in težko je, saj je težko najti posadke za vse te ladje, ki jih je ogromno. Pa še vaša zadnja točka. Glede na to, da zastopate sedem organizacij in če to primerjam z ASEO, moram reči, da sem malo zaskrbljen. Odkrito rečeno, modalni premik ali prehod na druge vrste prometa moramo predstaviti na nekoliko bolj privlačen način. Gospod Fiorito je to omenil, ampak menim, da je številka, ki jo je omenil, preniska ljudje, javnost eh, ne poznajo tega sektorja dovolj dobro, bolj provokativni moramo biti. In še komisija. Vi pravite, da se zauzemate za digitalizirane ladijske dnevnike. Ali je to res eh, realno, nekaj je že bilo narejenega ali moramo narediti še več v zvezi s tem? Elektronski ladijski dnevniki so stvar, ki jo moramo podrobneje preučiti. Hvala. Hvala lepa, vim, gospod Nemesmekar. Eh, eh, eh, Hvala, predsedujoči. Podobno kot kolega Vanekam bom tudi jaz govoril nizozemsko. Imam nekaj vprašanj. Zelo sem zadovoljen, da smo organizirali to javno predstavitev. Menim, da je potencial uporabe celinskih plovnih poti za prevoz z varnostnega in trajnostnega vidika zelo obetajoč in obetavan. Če bomo naredili še več korakov v smeri avtonomnih plovil, bo to tudi zelo dobro. Pri tem pa je treba razpravljati tudi o podnebnih spremembah in povezavah v zvezi z njimi. Lani smo bili priča veliki suši, druge krati imamo spet visoke ravni dežja, kar predstavlja veliko grožnjo za varnost podjetij in njihovo učinkovitost in učinkovitost celinskih plavnih poti. Izzivi so znani in taki problemi so se že izpostavili. Tako da me zanima, kaj strokovnjaki menijo v našem panelu, kaj narediti s takimi izzivi. Drugo vprašanje. Pomen tega, da se moramo izogniti oskim grlom in gneči, je znan vsem. Tudi Evropska unija lahko prispeva k temu s povečanjem digitalizacije in večjim povpraševanjem po učinkoviti in trajnostni logistiki v naših mestih je možno, da s modalnim premikom ali prehodom na druge vrste prometa bo povpraševanje po infrastrukturi za celinske plavne poti večje. večje. Če si pogledamo v Flandriji, prevoz palet in posebna skladišča ali prostore, prostore za skladiščenje. Kakšni so glavni trendi za celinske plavne poti za naslednjih 5 do 10 let? Katere kateri deli potrebujejo posebno infrastrukturo in prednostne naloge, kar zadeva naložbe. Hvala. Eh, Gospa Majsner. Najlepša hvala. Zelo hitro vam moram postaviti vprašanje, ker moram potem na glasovanje v drugem odboru. Samo tri vprašanja imam. Prvič. Eh, Ko imamo vroča poletja, je vodostaj pogosto res nizek. Koliko prometa je mogoče v takšnih obdobjih, ne da bi prišlo do težav? Zdaj se obseg prometa po celinskih plovnih poteh povečuje in zanima me, ali obstajajo kakšni omejevalni dejavniki. Drugič, ali počnemo dovolj, da se infrastruktura res ustrezno opremi, da se recimo mostovi uh, zgradijo dovolj visoko, da se lahko peljejo spodaj plovila s kontejnerji v treh plasteh. Potem govorili ste, veste še o dokumentaciji. So ladje in pristanišča opremljena v ta namen, da bi bila mogoče digitalna komunikacija v zvezi s prometom. Eh, moram vas eh, žal zapustiti, ampak res se mi zdi, da gre za izvrstno priložnost. Se bom še vrnila. Hvala. Hvala lepa, gospod Kramer. Ja, dank. Ich möchte... Najlepša hvala. Vsem govorcem bi se rad najprej zahvalil za predstavitve. Vim van de Kamp je že omenil zeleni tovorni promet. Ladje sicer so ekološki način prometa, ampak pod dvema pogojema, da se emisije znižajo in da se plovila prilagodijo rekam in ne obratno. Treba se je učiti iz preteklosti. Pred 35 leti sem potoval od Ingolštata do Črnega morja po Donavi in vsakih 10 minut se je morala ladja prilagoditi, spremeniti na hitro pot, da je eh, ustrezno plula skozi valove treh eh, velikih plovil. V zadnjem času pa sem recimo videl samo tri večja plovila. Ne gre torej le za težave z infrastrukturo, ne stori se dovolj, da bi izkoristili to infrastrukturo, ki jo imamo. V preteklosti je prišlo do večjih napak. Eh, v Nemčiji se je, eh, je, bilo, je vladalo mišljenje, ko se bo zgradil kanal med Donavo in Renom, bo vse odlično. Potem pa je eden od ministrov rekel, da je bila to ena od največjih neumnosti od babilonskega stolpa naprej. In potem se je vse skupaj ponavljalo. Zakaj? Nič se ni spremenilo. Ni se ulagalo v infrastrukturo. Eh, in to ni dobro za plovbo po celinskih plovnih poteh, morda sicer za gradbeni lobby, za plovbo pa ne. Uh, lahko bi se marsikaj ceneje zgradilo. Podobno je bilo po nemški združitvi, projekt številka 17, plov na pot od Berlina do Hanovra, usporedno z novo železnico in novo avtocesto naj bi se zgradila še nova plovna pot. Takrat sem rekel, da gre za podobno neumnost kot pri kanalu med Donavo in Renom. Ampak 20 let je trajalo, preden so odnehali s tem projektom in to se mi zdi smiselno, ker sploh ne bi imel nobene vloge. Zdaj pa gre za to, kako zagotoviti, da bo plova po celinskih plovnih poteh privlačnejša. Enega od primerov ste navedli že vi. Omenili ste eh, primer takšne plovne poti, kjer eh, so emisije ničelne in to je tisto, kar je smiselno. Ali pa digitalizacija, ki igra vse večjo vlogo. Ne smemo pa pozabiti, da je v Evropi 80 odstotkov tovornega prometa, ki je na celinskih plovnih poteh na Renu. To je dolga reka, široka, globoka, včasih je vodostaj sicer nizek, kot je bil poleti. Eh, in obstaja tudi torej povezava z oceanom. To je smiselno, ampak projekti, Elbo naj bi se, eh, znova naj bi se vlagalo v Elbo, v Elbo in druge reke, reke prav ampak ta infrastruktura, ki obstaja, treba jo je izkoristiti. V Nemčiji je 30 odstotkov plovnih poti izkoriščenih, 70 odstotkov je še rezerva, zato vas prosim, ne odnehajmo. Uh, vsi govorijo le o velikih projektih, treba je graditi, graditi, graditi in potem je, bo vse odlično, ampak izkušnje kažejo drugače. Omenili ste nekaj pozitivnih primerov, intermodalnost, to je tudi jasno, to je nekaj dobrega, ampak treba je paziti tudi na konkurenco. Ceste so poceni, železnice so drage in potem je jasno, da je težko uh, zagotoviti ta premik. Treba je ugoditi tudi različnim interesom. Ampak pravim, treba se osredotočiti tudi na vodne poti, ne le na železnico, ne le na cesto. Vse te cilje je treba imeti v glavi, ampak treba pa je opraviti še veliko dela pri plovbi po celinskih plovnih poteh. Eh, Gospod Zlotovski, za dve minuti, morda tri. Šanovni euh, panjstvo, ja chciałbym pana posła Wima van de Kampa uspokoić. To nie jest tak, że ci polscy pracownicy pojawiają się v Holandiji, Belgiji ste ga. Hvala lepa. Polski delavci ne prihajajo na nizozemsko ali v Belgijo, pa ne zato, ker bi bili preleni, temveč zato, ker smo pred 40 leti približno na Polskem opustili rečni promet. Od leta 70 naprej smo zanemarjali infrastrukturo, so pa ostale šole na tem področju. Tako da imamo zelo dobre šole in univerze, kar zadeva celinske plovne poti, tudi v mojem okraju. Imamo kar nekaj diplomantov iz teh šol, ampak na polskem žal ne morejo upravljati svojega dela, ker smo zanemarili infrastrukturo in ker smo se odrekli temu načinu prevoza. Je pa pred štirimi leti polska vlada ponovno začela dajati večji povdarek razvoju rečnega prometa. Visla, največja polska reka, teče v mojem mestu. In ta reka je plovna do ustja sicer ni plovna vedno in v vseh delih, zato bomo morali poskrbeti za dodatne naložbe v infrastrukturo. Če nam bo to uspelo, bo ta reka bolj plovna. Tudi kanal Petkoš, ki se pridruži Odri in Visli, je naprimer ena od potencijalnih plovnih poti. In ta geografska lokacija Petkoša omogoča, da bi v tem območju naprimer, lahko zgradili več modalno pristanišče, ki bi bil lahko neke vrste vstopna vrata za Gdansk, Gdenjo in druga pristanišča na Baltiku. Kot je že govoril gospod Dorajčik, Ali se vam zdi, da bi bilo smiselno podpreti predloge v tej smeri, da bi torej razvijali tudi mrežo TNT v tej smeri? Imam tudi vprašanje za gospoda Fiorita. Kmalo nas čaka revizija oziroma pregled Evropskega prometnega omrežja. Evropsko komisijo smo tudi prosili naj nadaljuje s programom Najades. Na Zato me zanima, kaj vi pričakujete od našega odbora, kaj pričakujete od prihodnjega parlamenta, zato da bi lahko zagotovili naložbe v novo infrastrukturo. Te naložbe bodo verjetno financirane iz evropskega proračuna in deloma tudi iz nacionalnih proračunov. Hvala. Hvala lepa, gospod Zlotovski. Sam se ne bom oglasil v razpravi, ker nam zmanjkuje časa, ampak vseeno me je zanimalo samo vprašanje plovnosti. Ali obstajajo takšne rešitve z vidika plovnosti, tu se pojavlja kar nekaj izzivov in težav. In še eno vprašanje, o katerem le s težavo oziroma zelo redko govorimo. Katere so gospodarske prednosti rečnega prometa? Vsi vemo, kakšne so okoljske prednosti, tudi podnebne prednosti, na področju infrastrukture se še pogovarjamo. Zanima me, če je moč izpostaviti tudi gospodarske prednosti in koristi. Ne vem, morda v okviru krožnega prometa in podobno kako vi gledate na ta vprašanja. Besedo bom dal vsakemu posebej, prosim pa vas, da niste daljši od treh minut. Vem, da je to zelo malo čas, ampak nažalost nas čas preganja. Gospa Dešepr, izvolite. You, Hvala, predsedujoči. Začela bom s plovnostjo, ker ima to opravka z infrastrukturo. Kljub temu, da se podnebne spremembe slišijo kot nekaj zelo dramatičnega, pa vseeno nismo tako pesimistični dve stvari sta taki, na katerih lahko delujemo skupaj. Na eni strani so to informacije, na podlagi katerih lahko bolje predvidevamo in imamo lahko sisteme za zgodnje opozarjanje. To pomaga ne le lastnikom ladja, ampak celotnemu sistemu logistike. In kot drugo, prej sem omenjala, da moramo ustvariti infrastrukturo, ki bo pripravljena na prihodnost. Uh, Govorila sem tudi o spremembah v vzorcu. Gospod Kramer, to zelo dobro poznam. V instrumentu CEF go veliko govorimo o nadgradni zmogljivosti, ampak seveda smo v večfunkcionalnem okolju in pride do ostrih grn na nekaterih celinskih plavnih poteh. Tako da se soočamo s vprašanjem zmogljivosti in uspešnosti. eno od vprašanj je tudi, ali je to upravičeno do sofinanciranja na evropski ravni, kajti vprašanje je, ali je to vzdrževanje ali ne. To, da pripravimo infrastrukturo na prihodnost, je nekaj, česar ne moremo šteti za vzdrževanje. zagotoviti moramo, da ne prihaja več do oskih grl, da bo ustrezna dobava in zaloga vode, da bomo ustrezno ustvarjali energijo. Veliko dela nam povzročajo tudi sedimenti, tudi usedline. In regeneracija, rehabilitacija in pripravljanje na prihodnost mora biti tudi upravičeno do sofinanciranja strani Evropske unije. Glede potreb infrastrukture, bom še to povedala, kljub temu, da ne vem, koliko časa imam še na voljo. Seveda si želimo, da bi prišli do ničelnih emisij. Pri manjših plovnih poteh tudi vidimo kar nekaj zanimivih projektov in nekaj novega tovora se prevaža po njih. Tako da vidimo premike z majhnimi ladjami, z, majhni, z manjšim tovorom, s paletami. Zato želimo zagotoviti tudi, da bo manjša mreža, ne samo velika mreža, zanesljiva tudi pri načrtovanju rabe zemljišč moramo to upoštevati znotraj mest, ko gre za pretovarjanje. Ne, da bomo imeli naprimer železniški terminal na enem koncu mesta, vodni terminal pa na drugem koncu mesta. Tudi ozelenitev je pomembna. Naprimer, da se proizvaja nova energija, kot je vodikova energija v pristaniščih in da imamo tudi postaje za čisto energijo. Gre za veliko izzivo, na katere moramo gledati skupaj. Upam, da nisem bila predolga. Hvala. Hvala lepa, gospod Dorajček, če bi se dalo v treh minutah. Bardzo, ja, začnem odpoviš po polsko. Benče. Hvala lepa, bom odgovoril po polsko, da bom bolj natančen. Več vprašanj ste izpostavili. Najprej bi rad povdaril, da reka ni namenjena zgolj prometu. Reka ima tudi druge funkcije, ki so povezane z vodnim gospodarstvom, tudi z zaščito pred poplavami, tudi z sušami in podobno. Pogovorimo o rečnih infrastrukturah. Imamo v mislih ne zgolj prometne infrastrukture, temveč tudi druge infrastrukture, ki zadevajo reke. Infrastruktura je nedvomno zelo pomembna. Promet po celinskih plovnih poteh se spreminja, zato se je treba ustrezno prilagoditi. Veliko polskih delavcev zadeva to vprašanje, kot ste sami rekli plovila se posodabljajo, veliko plovil je že avtomatičnih, samodejnih plovil, kar pomeni, da bo treba tudi delavce na tem področju prekvalificirati, jih na novo sposobiti. V Evropi so zelo pomembne tudi jezikovne kompetence, pa ne zgolj to. Res je, da na celinskih plovnih poteh na Polskem prihaja do oskih grl polske reke so drugačne kot reke na zahodu in če ne bomo vlagali niti minimuma v infrastrukturo, bomo težko zagotovili plovbo po naših rekah. Kar zadeva Polsko, pri nas imamo recimo en most na reki in ta most blokira promet po tej reki zato, ker ne dopušča prevoza z ladjami, ki so više od 3 metrov. Zelo pomembno je, da nadalje razvijamo celinske plovne poti na Polskem, ker bo to prispevalo k razvoju celotnega gospodarstva. Tudi, ko gre za prevoz težkega tovora, lahko celinske plovne poti ponudijo ugodno rešitev, veliko boljšo rešitev kot eh, prevoz po železnicah ali prevoz po cestah. Namreč te prometne poti so že tako ali tako precej obremenjene. Če si pogledate, kaj se to dogaja v Gdansku, tam Visla igra zelo pomembno ulogo, ampak tudi pri tej reki imamo težave, ker nam naprimer ne uspe pretovoriti blaga ali pa nam ne uspe iz Gdanska, kde naj so pota spraviti blaga ven po reki, Mislim, da bi morali nekje 50 km južno od Gdanska začeti več vlagati v samo infrastrukturo, če bi želeli, da steče promet po tej reki. Bo pa zagotovo tudi večmodalni promet imel velik vpliv. Hvala, gospod Durajč in gospod Fiorito. Hvala, naj se še jaz na hitro odzovem na nekaj vaših vprašanj. Najprej glede podnebnih sprememb po eni strani razmišljamo o prilagajanju oziroma zmanjševanju posledic podnebnih sprememb, po drugi strani pa tudi doseganje ciljev po pariškem sporazumu. Prilagajati moramo sedanjo infrastrukturo, ki ni izgrajena v ta namen in zato moramo temu posvečati pozornost v naslednjih letih. Potem postavili ste vprašanje, kako bomo naredili in izvedli prehod na čistejša plovila. Preučiti moramo, kje znotraj celinskih plovnih poti naj bi se znašli v prihodnosti in kako bomo to financirali. Zdaj časovnice nimam v glavi, ampak prav k malu se s tem ukvarjamo tudi mi, tako kot večina ljudi tukaj. Glede imidža, glede podobe si prizadevamo da bi naredili čim več. Nedavno smo imeli tudi dneve odprtih vrat in poskušamo dvigniti raven ozaveščenosti tudi na evropski ravni. Tudi vi ste del tega. Gospodu Kramerju, glede Donave, če se navežem na komentar gospe Demesmaker, glede varnosti podjetja. Po Dunavi ne moremo začeti s prevozom večjega, večje količine prometa, dokler ne bomo imeli večje oziroma boljše infrastrukture. Od Hanovra do Berlina sem tudi potoval, pa ne po reki, reka je šla paralelno. Potem gospod Lutovski. Ne vem, če sem dobro razumel vaše vprašanje glede revizije TNT. Mislim, da bomo morali vsi skupaj temu posvetiti več pozornosti. Polska vlada izvaja nove ukrepe v zvezi s tem, ampak eh, bomo videli to tudi kasneje. Hvala. Um, am I understand you are short of time? Shall I, shall I can use all your time as well? Thank you very no, much. No, no, no, no. no. <laughs> Hvala. No, ker imamo bolj malo časa, naj porabim še vas, vaš čas? Ne, ne, ne. Hvala lepa. No, preveč skromni smo. Nismo dovolj glasni, več bi morali narediti, ampak jaz prihajam iz eh, severa, kjer smo precej skromni in se strinjamo z vami, da bi morali bolj trkati na vrata in dvigniti raven ozaveščenosti. Na nizozemski imamo sedem organizacij, sam sem v upravljanskem odboru, ki združuje predstavnike vseh pomembnih sektorjev. Kako obstoječo floto ki je stara od 10 do 40 let v poprečju, kako pridemo do ničelnih emisij. Imamo kratkoročni in dolgoročni cilj. Kratkoročni ima za podlago CO2 in zato ni potrebnega, potrebnih praktično nobenih stroškov, če bo seveda na voljo tehnologijo tudi če bo prišlo do majhnega povečanja cene goriva, ne vidim težav. Dolgoročno pa vidim več težav. Naprimer, električne, na električni pogon. Če bomo imeli veliko ladij, veliko plovil na baterije, na akumulatorje, bomo potrebovali tudi polnilne terminale, kar pa lahko zahteva veliko vlaganj. V vodiku pa vidim veliko priložnost in možnost. Zaenkrat pa so naložbe nekoliko predrage. To ni, pa tudi to ni gorivo, ki je čisto brez emisij, toliko dolgoročnih načrti. Gospa Mesmaker, kako vidimo prihodnost? Prihodnost vidimo v več kontejnerskih plovilih in kot smo slišali malo prej, ali naj tudi plovila prilagodimo tako, da bodo primerna za reke. Po eni strani se to že dogaja. V zadnjih desetih do petnajstih letih smo videli plovila z velikimi motori, z velikimi propelerji, ampak to se lahko spremeni lahko se prilagodimo, koliko je le mogoče, in nova plovila morajo biti prilagojena pri potrebam prihodnosti in to, kar zadeva tovora. Ampak kot rečeno, tudi to bo vzelo nekaj časa. Kaj še? Novi kanali, novi prekopi. Še nekaj bi rad povedal temu rečemo fit for future, pripravljen na prihodnost. Na tem moramo delati in sicer prilagoditi sedanje obstoječe kanale. Hvala. Hvala, gospod Šus, hvala celotnemu panelu. Mislim, da smo vsi rahlo frustrirani, ker se premalo krat pogovarjamo o teh vprašanjih, pa tudi časa nam vedno zmanjka. Hvala lepa za vse vaše odgovore. Parlament lahko še enkrat potrdi, da ga zanima rečni promet, da ga zanimajo celinske plovne poti. Tudi nekaj predlogov sprememb smo vložili na podane predloge. Kar nekaj izzivov se poraja na tem področju, vse to bo treba dati na mizo in najti odgovore. Hvala vsem štirim za to, da ste osvetlili to tematiko. Dragi prijatelji, drage prijateljice, kot verjetno vsi veste, smo bili prejšnji teden obveščeni o tem, da je strmoglavilo letalo Boeing 737 MAX. 157 ljudi je umrlo, šlo je za letalo družbe Ethiopian Airlines. Tudi indonezijska letalska družba Lion Air je z enakim modelom letala imela težave, tudi letalo te družbe strmoglavilo in povzročilo 189 žrtev oktober 2018. Zaradi tega je vprašanje precej žgoče in se z njim ukvarjajo tako splošna javnost kot tudi mediji. Nekateri so zahtevali, da se prekinejo leti z to vrstnimi letali. Neka epidemija je zajela tako vzhod kot zahod. Pri nas smo ta letala prepovedali, tudi v ZDA je Agencija za letalsko varnost potem sprejela odločitev, da bo ta letala prizemljila. Z nami pa je izvršni direktor Evropske agencije za. Ne za varnost v rečnem prometu, temveč za varnost v letalskem prometu. No, kot kaže, sem res obseden malce z celinskimi plovnimi potmi, ampak naš gost, gospod Patrik, ki je, kot vsi vemo, izvršni direktor Evropske agencije za varnost v letalskem prometu. Hvala lepa, da ste se danes oglasili pri nas. Verjetno imate te dni še veliko bolj natrpan dnevni red kot običajno. Hvala lepa, da ste pripravljeni tudi odgovoriti na naša vprašanja. To so vprašanja, ki se jih verjetno zastavlja tudi javnost, naši državljani. Verjetno se vsi zavedamo, da bo do ti dogodki imeli hude posledice tako na gospodarstvo kot tudi na na samo družbo, moten bo promet. Predvsej hude posledice smo občutili torej na svetovni ravni, zdaj pa bom besedo predal Patriku, ki nam bo spregovoril o tej tematiki, sledila pa bodo seveda vprašanja poslank in poslancev. Mislim, da je to res zelo aktualna tema. Merci, monsieur le président. Uh, bon... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo zdrav vsem. Yeah, we'll, um... Euh, Ja, če mi dovolite, bom spregovoril kar angliško. It's working, yes. Vse dela? Dobro. No, če mi dovolite, bom predstavitev upravil kar v angliščini, ker so vsi tehnični izrazi v angliščini. Ne vem, če bi jih znal vse prevesti v francoščino, kar je sicer škoda, ampak upam, da mi boste lahko oprostili. Za začetek eh, moram povedati, da izjemno obžalujemo tragedijo, ki se je zgodila na letalu Ethiopian Airlines. 300-257 eh, ljudi je umrlo. Je pa bilo lansko leto najvarnejše v zgodovini letalskega prometa. Gospod Trump je pravzaprav tvitnil, kako je zračni promet zdaj varnejši prav zaradi njega, da je bilo leto 2018 najvarnejše doslej. Petsto trideset ljudi je umrlo v enajstih nesrečah eh, prejšnje leto, kar je najslabša evidenca od 2015 naprej. Boeing 737 eh, MAX je bilo letalo, ki je strmoglavilo, to je potrdila tudi FAA. Čikaška konvencija določa, da vsa letala, ki so registrirana v določeni državi, tudi morajo biti certificirana v tej državi. Evropska unija je te pristojnosti prenesla na agencijo EASA. Ker Boeing že certificira svoja letala, se mi opiramo na preverjene certifikatov FAA. Podoben postopek imamo za uh, Airbus. v evropsko-ameriških odnosih in na podlagi bilateralnih sporazumov o varnosti v letalskem prometu, ki je pričel veljati iz 2011, v specifičnih primerih določa naslednje naloge. Vam jih bom kar pokazal, kaj torej upravlja pristojni organ. No, yes. Is he? You do it. Thank you. So. Torej, katera so področja, kjer mora biti upleten organ za preverjanje? To lahko vidite na zaslonih torej področja, kjer obstajajo regulativne razlike. Nove oziroma nenavadne lasnosti, zlasti, ko gre za nove tehnologije, nove metode za skladnost in uh, lastnosti dizajna, ki niso prav pogoste in potem še občutljiva vprašanja, ki so običajno povezana z nesrečo oziroma incidentom v zvezi s proizvodom s podobno zasnovo. Torej, področja, kjer lahko sodeluje EASA na podlagi sporazuma, torej da lahko preverja informacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci in kar je podprla že FAA. To so tista področja, ki sem jih pravkar navedel. Opravljamo tudi preizkuse letov, torej testne lete, ampak eh, do tega ne pride tako zelo pogosto. Pri Boeingu 737 Max je Boeing predstavil nove značilnosti te nove generacije letal. Gre za četrto generacijo Boeingov 737. Prvi, prva generacija 737 je pričela leteti 1964 eh, z Lufthansa. Po predstavitvi Boeinga in razpravami, ki smo jih imeli, se je agencija odločila, Eh, kje želi sodelovati in kje bi raja, rada izvala poglobljen nadzor. Področja, kjer pa agencija ni bila upletena, smo se pri oceni zanašali sključno na oceno naših kolegov iz ZDA. V tem primeru smo izvedli analizo, jaz obračujem malce bolj tehnično, bo tole zdaj, ampak moramo biti natančni. Upravljanje napačnih parametrov in učinek na letalo. Na podlagi tega smo imeli obsežne razgovore z Boeingom in FAA. Dve leti je to trajalo, marca 2017 smo s temi razgovori končali. Agencija je dobila odgovore, s katerimi smo bili zadovoljni. In potem nismo preverjali kontrolnih sistemov za letenje, ker je proizvajalec dejal, da spremembe na to vplivajo minimalno. Let. Lion Air 710. 29. oktober 2018 se je to letalo ponesrečilo, 189 ljudi je umrlo. To nesrečo še vedno preiskujemo, ampak preliminarna ocena, preliminarne ugotovitve kažejo, da je prišlo do težav med letom zaradi pokvarjenih senzorjev, kar je povezano z MKS torej manevriranje oziroma sistem za manevriranje in karakteristike tega. Lahko gremo na naslednji uh, diapozitiv. Attack sensors, to uh, vidite na zaslonu, gre za določanje kota letala glede na relativni veter, torej kako je letalo nagnjeno. To ugotavljajo ti senzori, zelo preprosto. MKS samo da si lažje predstavljate, je naprava specifična za letalo Max, ki jo je razvil Boeing, da bi tako avtomatsko izvajali tako imenovani nose down trim. To je bilo zasnovano zato, da bi se zagotovilo primerljivo uh, ravnanje letala kot pri drugih modelih, torej da bi zagotovili skladnost eh, za pilotiranje drugih podobnih letal, torej da bi poštevali uh, eh, izkušnje pilotov. Ko torej MKS pravzaprav upravlja z nosom letala, usmeri ga na vzdolj, ko je to potrebno. Glede na preliminarne ugotovitve, ugotovitve, ki jih je indonezijski preiskovalni organ tudi objavil, je Boeing izvedel naslednje postopke. 6. novembra so izdali pregled, priročnik, ki ga vidite tule, ja, letalske posadke so obvestili, da morajo izvajati postopek, če se jim je zdelo, da hitrost letala ni zanesljiva. 11. novembra je Boeing obvestil vse regionalne direktorje, regionalne upravitelje in druge stranke, ki so Eh, povezane z Boeingom 737 Max o sistemu MKS. To so bile informacije, ki so se poslale vsem uporabnikom Boeingov 737 Max novembra. FAA je en dan pozneje, to je glavni certifikacijski organ, izdala uh, smernice, nujne smernice za plovnost ta direktiva, te smernice je EASA sprejela, podarila in sprejela 8. novembra z retroaktivnim učinkom 7. novembra. Cilj te direktive je opozoriti posadke, če EMKAS opravlja svoje funkcije, ne da bi uh, uh, hotel pilot uporabiti ta sistem, morajo izvesti ustrezen postopek, Run runway stabilizer procedure. Gremo naprej. Februarja in marca sta Boeing in FAA EASI predložila dve spremembi dizajna oziroma zasnove, ki bi jih morali potrditi. Torej, da se MKS uh, izboljša. Prav tako pa, da se odpravi neskladje med dvama senzorjema AOA. Marca sta Boeing in FAA zaprosila za zahteve pri usposabljanju pilotov, da se upoštevajo te spremembe. Na podlagi izmenjenih informacij z FAA in Boeingom in na podlagi naše analize incidenta, ki ni pokazala nobenih drugih težav, nobenih drugih pripetljajev v zvezi s senzori oziroma MKS-om pri operativni floti, EASA meni, da so korektivni ukrepi, ki jih predlagata Boeing in FAA in sprememba sistema ustrezna, da odpravita da se s tem odpravijo mogoča tveganja. Vsi ukrepi, torej, ki, so jih, ki ste jih izvedla FA in Boeing, in če upoštevamo število incidentov, ki so bili podobni, se nam zdi, da to, kar predlaga Boeing, ustreza in zadostuje, da se tveganja odpravijo, vsaj na kratki rok. Zdaj pa še odločitev, ki smo jo sprejeli prejšnji teden, da se letala prizemlijo. No, prišlo je do druge nesreče v petih mesecih, kar je izjemno redko. Glede na to, da je šlo za letalo, ki ni bilo staro in ki se je uporabljalo približno eno leto, je naše skrbi še povečalo. Približno 600 tisoč ur letenja je bilo upravljenih z letali Boeing Max do danes. Drugič, Tu bi prosil za podporo tudi instituciji EU pozneje. Niso nam dovolili, da sodelujemo v preiskavi nesreče. Gre za ameriško letalo, ki, je ki so ga certificirale ZDA, je pa bilo med žrtvami tudi 40 evropejcev. In to pomeni, da se lahko zanašamo le na javne informacije in informacije, ki nam jih posreduje FAA, torej medtem, ko upravljajo preiskavo. Za agencijo za varnost v letalskem prometu, smo v zelo občutljivi informaciji, se, eh, situaciji, saj nimamo dostopa do vseh potrebnih informacij. Tretjič, naši strokovnjaki so natančno analizirali eh, pot trajektori mm, leta Ethiopian Airlines in ga to primerjali z letom Lion Air. Eh, prišlo, ugotovili so nekaj razlik, pa tudi precej podrobnosti. In potem še četrtič ko smo se pogovarjali z nacionalnimi organi po nesreči leta Ethiopian Airlines, ko smo se pogovarjali z nacionalnimi organi in letalskimi prevozniki, ki uporabljajo Boeing Max, ko smo se pogovarjali torej z organi, z letalskimi posadkami, ki so izvajali ukrepe, ki jih je priporočil Boeing, smo prejeli zagotovila, da so vse posadke bile obveščene o postopkih, ampak da je bilo v praksi zelo težko preveriti oziroma uh, izvesti simulacijo takšnih dogodkov. Če letalo pravkar poleti in pride do vseh simptomov, nihče ne more preveriti, vseh ustreznih konfiguracij. In nihče seveda ne more niti predvideti, kako se bo letalska posadka odzvala v takšnih okoliščinah. In na podlagi teh štirih ugotovitev oziroma pomislekov smo izdali nujno direktivo za zračno plovnost za eh, evropska plovila. Prizemljili smo vsa letala Boeing 737 Max, vsem Eh, operaterjem, ki nimajo sedeža v EU, pa smo tudi prepovedali, da bi s temi letali lahko pristali v Evropski uniji. Ni pa temu botrovala nikakršna politična odločitev, glavna naša naloga je zaščititi naše državljane. To je tretjič v zgodovini v EAZE, da smo prizemljili komercialno letalo, po Falcon 7X 2011 za tri tedne in Boeing 787 leta 2014 za tri mesece, česar se gotovo vsi spomnite. Zdaj čakamo na nadaljne informacije o preiskavi. Formalno smo zahtevali od etiopskih organov, da smo opazovalci v preiskavi, delamo pa tudi skupaj z Boeingom in FAA, da bi odpravili vse tehnične težave, ki so očitno povzročile nesreče. Hvala vsem za pozornost. Veselje bom odgovoril na vsa nadaljnja vprašanja. Z mano je pa tudi kolega in kolegica. Kolega je pristojen za certifikacijo, kolegica pa za večja letala v svojem direktoratu. Hvala. Merci, euh, Patrick, pour ce, ce... Hvala lepa, Patriki, za to previdno predstavitev. Zdaj pa bomo slišali vprašanja poslank in poslancev. Vim van de Kamp najprej. In dač. Gospod predsedujoči, govoril bom nizozemsko. Gospod Ki, najlepša hvala za vašo jasno predstavitev. E, težko mi je spregovoriti, sploh ko pomislim na politične ugotovitve in odločitve, ki jih bo treba sprejeti. Obe preiskavi še potekata tako v Indoneziji kot v Etiopiji. Kot e, politiki ne smemo uporabljati. prestrogih ali premilih besed. Lahko pa rečem tole. Ta zrakoplov je certificirala FAA, potrdila pa je to certifikacijo EASA, pa je kljub samo prišlo do težav. In moje vprašanje se glasi, črne skrinice bi omenil, čeprav razumem, je bila črna skrinjica tega zrakoplova odpeljana v Pariz. Ali kaj veste o tem, sodelujete pri tej preiskavi? Kaj so ugotovili pri preiskavi črne skrinjice? Pa še nekaj se mi zdi zanimivo. V nizozemskem tisku sem bral, da je 6. novembra res bil izdan ta priročnik, o katerem ste govorili, ampak da ga piloti niso prebrali oziroma ga niso mogli brati, ker je preveč tehničen preveč in preveč podroben. Lahko poveste kaj več o tem. Operational Manual Bulletin se to imenuje v angleščini. Kako je s tem priročnikom? ali so ga prevozniki in piloti res lahko sploh ustrezno upoštevali, ker je bil nizozemski tisk do tega res zelo kritičen. In potem še direkt, izredna direktiva FAA o zračni plovnosti, ki ste jo omenjali. Kako so jo sprejeli ljudje, ki delujejo v industriji, v sektorju? Prav tako naj bi Boeing pričel uporabljati novo programsko premo. Da ta programska oprema naj bi bila posodobljena, torej niso izdali le priročnik, ampak tudi posodobili programsko opremo. Zanima me torej, kako na to gledate vi in kaj meni komisija. Mislim pa, da je treba povdariti, da bi EASA morala sodelovati pri preiskavi Na krovu so bili tudi evropski potniki, kot ste povedali, in EASA je res tu, da zaščiti naše državljane, zato nedvomno moramo sodelovati v tej preiskavi. Zelo previdno izbirate besede. Pravite, da, vas, da ste prosili, da sodelujete pri preiskavi leta e-, Ethiopian Airlines. Zanima me torej, kako v tem trenutku poteka preiskava, koliko veste o tem. Je pa res, da moramo biti previdni, da ne bomo prehitro potegnili takšnih ali drugačnih sklepov. Ja, fin dank, auch. Gospod Ertuk. Enki. Najlepša hvala. Hvala gospodu Kiju za predstavitev. Podobno vprašanje imam kot gospod Van de Kamp. Meni se najprej zastavlja vprašanje ali pa dejstvo, da je prišlo do hude nesreče. V obdobju šestih mesecev sta dve povsem novi letali strmoglavili. To ni le škandal, umrlo je na stotine ljudi in zato je to zame zelo resna priložnost, da pritisnemo na določene akterje in v zvezi s tem bi tudi zastavil vprašanje. Kaj se zgodi, če se recimo v ZDA certificira letalo prek FAA, ali to EASA kar sprejme, ali EASA izvede svoja preverjanja in neke vrste svojo certifikacijo, to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, če sem prav razumel iz medijev. Je bil ta sistem, ki ste ga omenjali? vsaj meni se zdi, da no, nočem povedati nič napačnega, ampak tako je vsaj zvenelo v nemških medijih, da ni bila izdana najvišja stopnja tveganja torej na mesto katastrofalno, je bilo vse skupaj označeno le kot nevarno, če sem vse skupaj prav razumel. Kako je to mogoče? Da se kaj takega sploh pripeti, da gre vse to skozi FAA, da to potrdijo. Organ za varnost v ZDA se bojim, je morda malce preblizu določenim nacionalnim podjetjem. In če je to res, potem je to izredno problematično, če ne kar škandalozno. To je bilo moje drugo vprašanje. Zdaj pa še tretje. Kako se sploh lahko zgodi, da pride do takšne nesreče, da strmoglavi letalo Lion Air. Hitro uh, je prišlo do ugotovitve, da je bila težava v programski opremi, vmes pa so ta letala lahko letela še naprej po vsem svetu. Tudi pri nas, tudi evropski prevozniki so ta letala kupili oziroma naročili in ne morem si predstavljati oziroma pričakujem vsaj, da bodo ta letala prizemljena toliko dolgo, da bodo vse težave razrešene in odpravljene. Vsi se odpravljamo na počitnice s takšnimi letali, z družinami, z eh, otroki in vsi bi radi varno prispeli na cilj. tega sploh ne moremo dovolj uh, poudariti. Tako da me zanima, kako se sploh lahko pripeti, da FAA, EASA ali kdorkoli že, ki je pristojen za to, po nesreči letala Lion Air potrebuje toliko časa, da bodi si izda opozorilo, kajti šele po drugi nesreči ste se dogovorili, da ta letala ne smejo več vzleteti. In ZDA je bila ena izmed zadnjih držav, ki je to upoštevala. Po vsem svetu so s tem že pričeli. Etiopija, Singapur, Turčija, to so bile prve države, ki so ta letala umaknile iz prometa. Ampak zakaj je trajalo toliko časa? Ne more se zgoditi, ko postopek teče, ko težave obstajajo, ko se preizkuje programska oprema, da ta letala še vedno lahko letijo. Meni osebno se to ne zdi sprejemljivo. In res bi vas prosil za odgovor, gospod Ki, tako kot je povedal že kolega Van de Kamp, zakaj EASA ne sodeluje v preiskavi in kaj ste se doslej naučili iz tega. Hvala. Merci, euh, Hvala lepa, gospod Ertog. Hvala. Nesreča je seveda obžalovanja vredna, ampak dvoje je treba imeti pred ljudmi. 25 tisoč ljudi umre vsako leto na evropskih cestah. Uh, Pogosto gre za človeški faktor, človeško napako. Morda je bilo tako tudi pri teh nesrečah, ali, je pa, teh, ali pa je tehnika postala tako zapletena, da ni več obvladljiva. Uh, Pred nekaj leti je bilo v Nemčiji na vojaškem področju, pri vojaških letalih, prišlo do takšnih nesreč, ker jih ljudje tehnično niso bile več sposobni obladati. Prezapletena so bila. Hvala, Lucy Anderson. Hvala lepa, gospod Ki, da ste nas obiskali danes in spregovorili o teh nesrečah. Tudi sama ne želim sklepati prehitro, da, ampak zdi se mi, da bo to malo preraslo v politični škandal, kot je bil Dieselgate. Približno 400 Boeing 737 Max je, bi, je delovalo, dokler ni, ta letala niso bila prizemljena po vsem svetu. In morda moramo razmišljati v tem okviru. Če se bo ta odlog odpravil, bodo ta letala spet lahko letela v evropskem zračnem prostoru. In treba je vse spomniti. Veliko evropskih prevoznikov, kot je povedal že kolega, ta letala uporablja redno oziroma so jih do prejšnjega tedna uh, Air Italy, Norwegian Air, Ryanair. Ta je pravkar naročil 135 novih zrakoplovov z možnostjo, da jih še več. Tako da to, kar počnemo zdaj, je zelo resno delo. In mislim, da se moramo zavedati sistem, ki ste ga dobro omenili, NCIS, ta je bil pripravljen za to, da se privrčuje. preiskave so jasno pokazale, da ne bi smeli posodabljati letal na takšen način in zato so zdaj tudi pravna vprašanja, kako sploh obravnavati letala, ki so pravzaprav bila, prejšnja generacija bila izvorni tip, zdaj pa so jih samo posodobili. Tako da se upravičujem, ker eh, sem morda malce bolj politično barvan, ampak eh, To je res pomembna tema. Prav tako me zanima, kaj je ASA vedela ob določenih točkah v času. Prav tako pa so piloti poročali o problematiki na letalih, ki niso strmoglavila. Morda samo ameriški piloti, ne vem, ampak zanima me, ali so evropski piloti ali katera koli izmed strokovnih skupin poročala o tem. Jasno je, da je do teh težav prihajalo že pred oktobrom lani, vsekakor od takrat naprej že. Potem pa še eno poročilo, ki, eh, ki je bilo v tisku. Gre za različne modele letal. Ampak eh, letalske družbe lahko naročajo ta letala z bolj naprednimi senzori, angle of attack sensors. Uh, mi lahko poveste, ali boste spremljali, kateri evropski prevozniki so naročili tista dražja letala, ki imajo boljše senzorje Angle of Attack. Prav tako ste govorili o težavah eh, z mednarodnimi sporazumi in kako imate na podlagi teh sporazumov zavezane roke. Ali upoštevate, mednarodno pravo in nasvete v zvezi z bilateralnimi sporazumi o letalskem projektu. Sprašujem se, ali FAA res povsem eh, izpolnjuje vse predpise iz bilateralnih sporazumov. Zdi se mi, da pri preiskavah res niso storili vsega, kar bi morali. Vem, da so vaše roke včasih zvezane, da ne morete storiti vsega, ampak gre za zelo pomembno vprašanje mednarodnega prava in zanima me, kako je s tem. In še na podlagi nove osnovne uredbe o EASI imate člen 1.2k, kjer piše, da je treba zagotoviti zaupanje potnikov. Zanima me, kaj počnete proaktivno. Ja, seveda upravljate eh, preizkuse plovnosti, prizemljili ste letala, ampak zdi se mi, da se bo situacija slabšala. Včas, morda boste morali tudi preklicati certifikate in do tega boste pravno upravičeni. Če pa tega ne boste storili, kako izpolnjujete svoje obveznosti iz prvega člena osnovne uredbe? Kamera. Hvala lepa, Lusi, gospod Kramer. Najlepša hvala, hvala za vašo predstavitev. V nemškem tisku, predvsem v Špiglu, smo lahko brali poročilo, kjer piše, da ne bi bil Airbus kriv za te nesreče. Airbus naj bi razvil nove modele, hotel je potem svoje uh, troje Torej, Boeing je hotel biti konkurenčen Airbusu. Ampak o spremembah, ki so jih uvedli, piloti niso bili obveščeni. O tem ni nikjer pisalo. Letalo se je kar naenkrat usmerilo navzdol in potem strmoglavilo. Razlog naj bi bila torej konkurenca, ker je bil Airbus boljši, se je zdel boljši in Boeing tega ni mogel prenesti. To je pisalo v špiglu. Potem pa so obstajale informacije, da naj bi se piloti pritoževali glede tega že prej. Letalo se je usmerjeno vzdolj, kot da bo strmoglavilo in niso vedeli zakaj in kaj naj storijo. Ste o tem vedeli? To me zanima. Pa še nekaj. Do leta 2005 so bili predpisi v ZDA zelo strogi. Če se je letalo kar naenkrat prilagajalo, so to morali odobriti. Potem pa so dovoljenja spremenili, tako da lahko Boeing sam odloča o tem, kaj je nevarno in kaj ne. Tako da ta neodvisen kritični organ eh, kar naenkrat nima več pristojnosti za to, da ima, letalsk, da ima letalsko podjetje več ugodnosti. Če je to res, je to katastrofa. Potem ameriških letal ne smemo več certificirati v Evropi. Uh, če jih ni certificiral neodvisni organ. Kako ste torej bili upleteni vi, vaša agencija, v ta proces? Kaj ste storili vi, kaj ste opazili? Ne more priti do tega, da Boeing kontrolira sam sebe. Vsi sicer vemo, da prihaja do sodelovanja, ampak tako pač ne more biti, kot sem opisal. Poleg tega se je treba zavedati, da obstaja ogromna konkurenca v letalskem prometu. Tudi konkurenca med letalskim prometom in drugimi načini prevoza. Pri nizkocenovnih prevoznikov gre vedno za najnižjo ceno. To vsi vemo. Ampak eno je jasno, če je to edini cilj, potem je pač treba tudi razmisliti, kako bo z investicijami v varnost treba je upoštevati, da bo nekdo začel razmišljati, teh investicij ne rabim, ker so predrage in potem bo prihajalo do vse več nesreč. Drugi kolegi so omenili, to bi moralo biti označeno kot katastrofalno, pa je bilo samo kot nevarno in tako naprej in tako naprej. Kako ste torej bili upleteni pri tem vi? Pa še nekaj. No, seveda bo Boeing poznova poslal zahtevek za certifikacijo, to je v njihovem interesu. Ampak kako boste pri tem sodelovali vi? Kateri neodvisni organ bo to preverjal? Bodo tu le američani, ki bodo ali bodo ti rekli, da se bodo znova upravljala pravila, do, ki so veljali do leta 2005? Če ne bo tako, ne bo šlo. Neodvisni organ mora preverjati letala, ki se izdelujejo. No, na podlagi vsega tega, kar sem navedel, me zanima, kako se boste odzvali vi. Hvala lepa, gospod Demonte. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kratka bom, tri vprašanja bi imela. Moram reči, da me izjemno moti, da nimamo dostopa do podatkov in informacij. In to zgolj še slabša trenuten položaj, zlasti kar zadeva preglednost na strani proizvajalca. Tri tehnična vprašanja imam in bi prosila za dodatna pojasnila. Kolikor vi veste, koliko časa že obstajajo te težave, če pustimo ob strani preiskavo, ki trenutno še poteka, da ne bomo prihajali do prehitrih zaključkov. Ali se te težave pojavljajo samo pri 7378 Max ali tudi pri drugih modelih 737? Drugo vprašanje, ali je mogoče potrditi oziroma ugotoviti, da piloti niso ustrezno usposobljeni za letenje s temi letali? Ali bi lahko piloti morda tudi ročno upravljali s tem letalom, ali je na voljo dovolj časa, da pilot ročno izključi določene avtomatične funkcije. Kdo ugotavlja in preverja, kolikšen je ta časovni rok. Zanima me tudi, kakšno kontrolo opravlja EASA in na podlagi česa EASA sprejme odločitev, da bo prepovedala lete z določenimi letali. Ali imate kakšna objektivna merila ali so to subjektivna merila? določeni nacionalni organi so naprimer ukrepali bolj preventivno. Naprimer, nekateri nacionalni organi so že sprejeli odločitev, da prizemljajo ta letala, ASA pa jih je takšno odločitev sprejela naprimer ob 19. uri veliko kasneje kot ostali. Hvala lepa, gospa Majsner. Ne. Hvala, gospod predsedujoči, tule sem. Sama imam povsem drugačna vprašanja so pa tudi ta temeljna. Kako je sploh s tem? Prišlo je že do tega, da se je uporabil stroj, ki eh, se je prej uporabljal v drugih modelih. Prej je bilo to pri Concordu, ki je bil potem tudi prizemljen. Ampak to je, to so, to je bilo novo letalo, ki potem ni smelo več leteti. Zdaj pa je prišlo, prišlo do podobne situacije pri Boeingu, kjer so bile tudi nesreče s smrtnimi izidi. Uh, ali ne bi morali pravzaprav piloti zdaj že skoraj da študirati še elektronske tehnike, da sploh obvladajo vse elektronske naprave v letalih ali s običajno, s tradicionalno izobrazbo to sploh še uspejo? Ali pa mm, v Evropi lahko poskušamo biti tudi naprednejši, kot je konkurenca? Kako zagotoviti, da bi pri EASI ali FAA tam, kjer se torej izvajajo testi, certifikacije, vi bi morali biti obveščeni o uh, zadnjih tehnologijah, ampak vsaj meni se zdi bolj kot tehnološko napredujemo. Sploh ne moremo več pomisliti na to, kaj se bo izumilo pojutrišnjem, kako zagotoviti, da bodo vaši testi tudi ustrezni, da boste pri tem imeli na voljo dovolj informacij, da boste te teste sploh lahko ustrezno izvali. Hvala, gospod ba Bar. Oh, Najlepša hvala, hvala gospodu Kiju za predstavitev. Dve konkretni vprašanji imam. Tudi mene, no, eh, kolegi so že omenjali usposabljanje pilotov. Ne vem, če sem vas prav razumel pri predstavitvi eh, za simulatorje letenja. Ali piloti to dovolj pogosto uporabljajo tekom izobraževanja in usposabljanja, da lahko v takšnih izrednih razmerah tudi obvladajo letalo ali se za to usposabljajo. Ne vem, če sem vas povsem prav razumel, zato sem hotel še enkrat to izpostaviti. Pa še eno vprašanje. Omenjali ste sistem MKS, ki je eden najpomembnejših delo, ali lahko letalo normalno leti, če se ta sistem izklopi. Ugoto če, nek če recimo pilot ali kdo drug ugotovi, da ta sistem ne deluje, ali lahko letalo poleti brez uporabe takšnega sistema, takšnega sestavnega dela. Tako drugih vprašanj ni več, zato bi še sam zastavil eno vprašanje. Se bom potrudil, da ga čim bolje pojasnim, ker je zelo kompleksno. Zgodila se je torej prva nesreča pred nekaj meseci. Sklepam, da je takrat bila upravljena sveda preiskava in agencije, tudi ameriška zvezdna agencija je opravila preiskavo glede te nesreče. Verjetno ste se tudi vi ukvarjali z tem primerom, čeprav niste bili ravno pristojni za preiskavo kot takšno. In zanima me tudi, če je proizvajalec morda v teh priročnikih za pilote omenil morebitne težave. Vse skupaj se mi zdi res nenavadno. Zaenkrat namreč eh, nimamo še zaključkov v strani ameriške agencije glede prve nesreče, proizvajalec pa jih je že podal. Če proizvajalec daje pilotom specifična priporočila, to pomeni, da je ugotovil proizvajalec, da obstajajo določene anomalije se pravi, da obstaja na letalu nekaj, kar bi lahko to letalo ogrozilo. Če sem prav razumel, nisem prepričan, da sem, bi lahko piloti ročno vse izklopili in potem bi vse delovalo tako, kot je treba. Ampak s tem se zgolj prenaša odgovornost in sicer z proizvajalca na pilote. Tretja zadeva. Kako je mogoče, da proizvajalec pozna določena dejstva, agencija, ki nesrečo preizkuje, pa s tem ni seznanjena. Se pravi, proizvajalec je seznanjen z določenimi dejstvi, predlaga rešitve. Naprimer, 6., 7. in 8. novembra ameriška agencija še ni podala niti mnenja, niti ni kritizirala proizvajalca ali ogovarjala njegovim ugotovitvam. Če sem prav razumel, je v tej konkretnem primeru prišlo do napake pri sistemu digitalnega upravljanja znotraj letala. Ali, naprimer, proizvajalec opozori posadko, da bi do tega lahko prišlo in jim da tudi navodila v primeru, da se to zgodi, ročno izklopite ta sistem in potem upravljate z letalom. To letalo je zdaj že povzročilo 189 smrtnih žrtev, ampak ali ne bi bilo smiselno morda že v tistem trenutku prizemljiti letala? Vem, da so takrat eh, letela ta letala uh, tudi Boeing je potem podajal nova priporočila in s tem, po mojem mnenju, tudi priznal, da je prišlo do določenih težav in Boeing je tudi vedel, da obstajajo določene pomankljivosti, pa je skušal vse skupaj malce prikriti in popraviti, namesto da bi letala pripeljal nazaj domov in jih prizemljil. Ampak ta mok ameriške agencije je sporen. Uh, Boeing je podal priporočila na podlagi prve nesreče. In očitno tudi to ni preprečilo druge nesreče. In gre za res hude nesreče. Tudi na pravni ravni so to resni primeri. Proizvajalec je torej nekaj priznal, potem je podal svoja priporočila, pa se je kljub temu zgodila druga nesreča. Se pravi, je stališče proizvajalca zmotno, glede na to, da se je zgodila druga nesreča. In mislim, da imamo res gromozanski problem. Še zadnje vprašanje, ki se ga zastavljam. Ali bi po vašem mnenju, po mnenju EASE, e, bilo smiselno izdajo dovoljenja za ta letala, morali podvreči vaši novi oceni, ne glede na to, do kakšnega zaključka bo prišla ameriška agencija ali kaj bo še povedal proizvajalec. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Bom govoril angliško, ker ne poznam teh terminov, strokovnih terminov v francoščini. Če začnem s pripombami gospoda Van de Kampa res so te zadeve že v medijih, tako da ne razkrivam kakršnih koli tajnih ali privilegiranih informacij. Črne skrinjice so dejansko poslali v Pariz. Ni veliko držav na svetu, ki bi imele tehnično zmogljivost, da lahko sprocesirajo te črne skrinjice. Francija je pač ena od teh držav, ki te zmogljivosti imajo. Črne skrinjice so v Parizu, kjer so jih analizirali. Niso pa še tolmačili podatkov. Preiskovalni urad eh, za nesreče v Parizu je torej iz teh črnih skrinjic zbral podatke in jih posredoval etiopskim organom. Zdaj se bodo lotili skrbne analize teh podatkov. Želim zgolj ponazoriti, da je etiopski preiskovalni organ tisti, ki bi želel skleniti tesen krok v okviru te preiskave, želiti storijo vse, kar lahko v Adisa Bebi, tudi v sodelovanju z ameriškim preiskovalnim organom. So pa res strogo omejili krok akterjev, ki sodelujejo pri preiskavi. Prej sem omenil, da smo prosili, če bi lahko sodelovali v preiskavi. Evropska komisija, komisarka je tista, ki je zaprosila za to svoje kolege. V uredbi o preiskavi nesreč je predvideno, da država, ki vodi preiskavo, lahko povabi kogarkoli želi, da se vključi v preiskavo. Nekatere države pa imajo pravico, da sodelujejo v preiskavah, tudi država, v kateri ima sedež letalski prevoznik in država, v kateri ima sedež proizvajalec. Če bi etiopski organi privolili v to, da bi EASA upravljala vlogo opazovalca, bi nas lahko povabili k temu. Komisarka Bulčeva je v ponedeljek zaprosila svoje sogovornike v Etiopiji, če se lahko vključimo kot opazovalci v preiskavo. Odgovora še nismo prejeli. Uredba 216 ki se nanaša na preiskavo nesreč v Evropski uniji, pravi, da če eden od preiskovalnih organov države članice sodeluje v preiskavi kot akreditiran akter, lahko oziroma mora EASA, EASA e zaprositi za tehnični nasvet oziroma EASA v tem primeru opravlja vlogo tehničnega svetovalca. Ko gre za prenašanje podatkov iz črnih skrinic, smo bili prisotni, nismo pa mogli več sodelovati v nadaljem delu. Nas je pa BEA povabila, da sodelujemo v tej konkretni fazi in to sodelovanje je zelo dobro potekalo. Zdaj pa še vedno upamo, da nam bo etiopska vlada dovolila, da sodelujemo v preiskavi kot opazovalci da bomo čim hitreje tudi izvedeli, ali lahko storimo še kaj več, kar zadeva samo uporabo letal 737 Max. Glede drugega vprašanja, gospod Van de Kamp, kaj je z tem priročnikom, operativnim priročnikom, ki so ga poslali strani Boeinga? Ne vem, ali lahko še enkrat prikažete mojo predstavitev na eni od prosojnice, to omenjeno, se upravičujem. Na eni strani je bilo vse skupaj podano in res niti ni tako zelo kompleksno. Celo, celo sam sem razumel ta navodila. Gre torej za jasna navodila, ki jih je Boeing objavil 6. novembra, FAA, in s tem odgovarjam tudi na vaše vprašanje, predsedujoči, je objavila ekvivalentna navodila 7. novembra, čeprav so bila ta navodila malce drugačna, kar zadeva sam status zakaj pravzaprav gre, kaj tam piše. Če se pojavi določeno število simptomov, ki so tudi navedeni, potem naslednja, naslednja še ena prosojnica, tole iščem. Torej, na eni strani je vse navedeno. Sicer je tisk premajhen, da bi lahko brali, ampak tam piše, če se pojavi eden od teh simptomov, potem izključite to funkcijo. MKS enostavno izključite. Torej, jasno, enostavno navodilo. Gospod Bah, pa tudi vi in še nekateri drugi kolegi ste spraševali, kakšna je povezava med temi nesrečami in usposabljanjem. In prav imate. Kaj se je zgodilo? Pri strmoglavljanju letala Lion Air smo vedeli, no, smo vedeli, predhodne ugotovitve kažejo na to, da je v danem primeru gre za senzor AOA, ki ne zagotavlja točnih informacij. Kriv, da sistem MK potem da navodilo, da naj se nos letala začne spuščati, kar je nevarno. In če veš, da se to lahko zgodi, lahko z izklo, izklopom tega sistema enostavno nadaljuješ z letom. V primeru Lion Air pa so imeli težave že na prejšnji poti tega istega letala, kjer je prav tako ponagajal senzor AOA, takrat je posadka pravilno ukrepala, izključili so ta sistem in leteli in pristali povsem normalno. Sicer, ko gledamo za nazaj, je veliko lažje reči, morali bi narediti to ali ono, ampak kar zadeva sam postopek, res ni tako zelo kompleksen. Če se vrnem zdaj na pripombe gospoda Baha. ko sta Boeing in FAA objavila ta navodila oziroma smernice, se nam je zdelo, da bodo posadke to brez težav izvajale. In preverili smo, ali so vse posadke na letalih prejele te informacije, ta navodila in ugotovili smo, da so jih prejela. Potem pa se je tu vključil človeški dejavnik in O tem je govorila tudi gospa Meissner. Kako ravna vsak človek, ki se v realnem življenju sooči z operacijsko situacijo, kjer piskajo vsi možni alarmi? Ravnanje tega človeka je v takšni krizni situaciji povsem drugačno kot v predavalnici posadka Lion Air je na prejšnjem poletu tega istega letala enostavno sistem izključila, ni bilo nobenih težav. Pri naslednjem letu pa posadka ni ustrezno ukrepala in ne vemo natanko, kaj se je zgodilo naprimer, pri letalu Ethiopian Airlines. Morda v primeru Ethiopian Airlines posadke enostavno ni pomislila na to rešitev. Se strinjam z vami, da to ni optimalna rešitev oziroma optimalno navodilo, kaj ti piše, če vidite, da se dogaja to ali ono, izključite sistem. To je neke vrste pomoč za pilote, ni pa to bistvena funkcija. Niso vedeli, so vedeli. Ja, nimate prav. Če bi vedeli, kaj se dogaja, potem ne bi ravnali tako kot so in ne bi prišlo do strmoglavljanja. Če se vrnem na to, kar ste številni izpostavili. Mi smo pogledali podatkovno zbirko nesreč, preverili smo tudi poročila strani posadk, poročila proizvajalcev letalskih družb. Nismo v svojih podatkovnih zbirkah, ki sicer niso svetovne zbirke, odkrili nobenega primera podobne nesreče. Kot verjetno veste, obstaja 376 letal Max po svetu, v Evropi jih je nekje 50, se pravi, nimamo največjega deleža teh letal. V naši podatkovni zbirki pa, kot rečeno, nismo odkrili podobne nesreče. Pa smo vse pregledali, ko se je zgodila nesreča z Lion Air, smo preverili, kaj bi bil lahko najbolj verjeten razlog za nesrečo. Uh, Preverili smo, koliko podobnih nesreč se je zgodilo in ugotovili smo, da niti ena. Preverili smo tudi, kaj predlagata Boeing in FAA in sicer, da je treba usposobiti posadko, kaj naj stori v primeru, da se to pojavi, torej da naj izklopijo sistem. In zdaj, ko se oziramo nazaj, lahko povem nekaj drugega, ampak takrat v danem trenutku se nam je zdelo, da je to dober in zadosten varnostni ukrep. Čakanje na posodobitev programske opreme, Boeing dela na tem. Obravnavajo pač logiko MKS-a. ali bi morda bilo lažje izključiti ta sistem, da sistem ne bo po svoje deloval, zato ker dva senzorja dajeta napačne informacije. Posodabljanje programske opreme zajema tudi to, kaj se zgodi v primeru, ko dva, sektorja, dva senzorja posredujeta protislovne informacije. Gospod Kramer je prej omenil Airbus. V primeru Airbusa imamo tri senzorje, se pravi, če en preneha delovati, še vedno obstajata dva senzorja, ki zbirata in posredujeta informacije. In tudi, če dva senzorja posredujeta različne protislovne informacije, obstaja možnost, kako to preveriti. Gre pač za različna posodabljene programske opreme. Lahko vam pa jamčim, ker je bilo to omenjeno v številnih vaših pripombah, da bomo posodobitve programske opreme zelo skrbno in podrobno preučili in preverili. Preverili bomo tudi arhitekturo MKS-a, da vidimo, kaj se zgodi v primeru napake, kako sistem reagira v primeru, da se odkrije napaka na Boeingu. Lahko vam zagotovim, da mi ne bomo dopustili, da ta letala letijo, če ne bomo našli zadovoljivih odgovorov na vsa naša vprašanja, ne glede na to, kaj bo storila FAA. Osebno vam jamčim, tu pred celim odborom, da bomo to storili. Glede samih postopkov, kako lahko sprejmemo odločitev, da se letalo prizemlji. Nekatere države v Evropski uniji so dejansko sprejeli odločitev, da letala prizemljijo, no, ne morejo jih prizemljiti, lahko jim prepovejo uporabo njihovega zračnega prostora ampak šlo je za zamik parih ur. Države so odločitev sprejele par ur pred nami. Zakaj smo mi potrebovali malce več časa? Zato, ker smo morali kot prvo upraviti obsežno tehnično analizo, da smo lahko sploh sprejeli to odločitev. Opravili smo tudi številne pogovore interne, razprave z našimi strokovnimi paneli. Želeli smo preveriti, kateri so potencijalni razlogi za nastanek nesreče. Naj še enkrat spomnim, da nismo sodelovali v preiskavi, kar pomeni, da smo imeli na voljo zelo malo informacij. So pa vsi naši strokovnjaki za letala Boeing in Airbus skupaj sodelovali, ugotavljali, kateri so morebitni vzroki za nesrečo, kaj je moč storiti na podlagi omejenih informacij, ki smo jih imeli na voljo in potem smo sprejeli odločitev. V torek zjutraj smo sprejeli ADSB informacije. Gre za satelitske informacije, ki so nam jih posredovali irski organi. Gre za EDSB ponudnika storitev na svetovni ravni. Na podlagi teh informacij smo potem eh, lahko tudi bolj natančno analizirali situacijo, preverili, kakšna je bila pot letala. To se je dogajalo v torek. Mislim, da veliko držav teh informacij ni imelo. Kaj smo želeli storiti? Želeli smo se tudi s kolegi iz FAA o tem pogovoriti, tudi pojasniti odločitev, ki smo jo sprejeli kot veste, 6-7 urna časovna razlika, ki nas ločuje. Zato smo sprejeli odločitev malce bolj pozno. Združeno kraljestvo je sprejelo odločitev ne ob 12.1, mi pa ob 5. Spraševali ste tudi o različnih vrstah senzorjev, Sam nisem seznanjen s tem, da bi obstajali cenejši ali dražji senzori. Obstaja en tip, ena vrsta senzorjev, ki se uporablja. Nisem pa še slišal, da bi imeli cenejše ali dražje senzorje. Cena senzorja v primerjavi s ceno letala predstavlja zanemarljiv strošek. In... Dokaj prepričljiva poročila so bila objavljena glede obeh letal, obeh družb, Lionel in Ethiopian Airlines, da so imela ta letala osnovni model senzorja AOA in da če bi vložili več denarja, bi lahko kupili drug tip senzorja. Ne vem, ali je bil to problem pri letalu MAX 8 ali MAX 9, ampak mislim, da obstajajo razlike med letalskimi družbami, ko gre za naročanje teh senzorjev? Obstaja nekaj, kar ni vezano na senzor. Gre za zaslon v pilotski kabini, kjer se kažejo informacije v zvezi s senzorji, ali so informacije skladne ali niso skladne. To je edina razlika. Ampak to bi moralo biti že ugrajeno v letala. Mislim, da je gospa De Monte spraševala o usposabljanju, o tem, ali za 737 Max ali druge različice to obstaja. MKS je samo pri Maxu, se pravi tega ne najdete pri drugih modelih 737, zlasti pri naslednji generaciji, to je bila prejšnja generacija 737. Ne vem, kako naj povem naslednje, ampak ena od ključnih značilnosti družine 737 je upwards compatibility na področju usposabljanja. Kaj to pomeni? Skladnost na vzgor Če imate licenco, da pilotirate letalo 737, lahko z minimalno količino dodatnega usposabljanja upravljate tudi z 737 Max, 737 nove generacije ali stare generacije. To je pač ena od lastnosti letal oziroma ena od lastnosti licenc, ki jih Boeing izdaja za letala 737 še posebej. Bomo pa vse to podrobno preučili. Če se vrnem na pripombe, ki ste jih podali številni v zvezi s posodabljanjem programske opreme. Boeing bo posodobil programsko opremo in to bo moralo biti varno z vidika dizajna, arhitekture in potrjevanja. Poleg tega bodo te posodobitve dopolnili z ustreznimi zahtevami na področju usposabljanja in tudi na področju razvoja usposabljanja, zato ker želimo, da bi vsi piloti bili deležni usposabljanja, ne da bi prejeli zgolj informacije. Tako bodo tudi avtomatično lahko ukrepali v primeru ko se pojavijo težave oziroma ko nastopi problematična situacija. Če smem še eno vprašanje. Proizvajalec je torej ugotovil, da verjetno obstajajo napake pri sistemu in da bi to lahko povzročilo smrt več sto oseb. In na podlagi teh ugotovitev je proizvajalec rekel, bolje je, da se v tem primeru enostavno izključi ta sistem. Predstavljajte si, proizvajalec avtomobila, avtomobilov ugotovi, da naprimer sistem za nadzorovanje hitrosti ne deluje. In kaj bi se zgodilo, če bi ta proizvajalec avtomobila rekel, ja, enostavno ga izključite ali pa ne vem, v naših vozilih so motori, vsake toliko se kakšen motor užge, ampak saj nič hudega, nima smisla, da zato odpokličemo avtomobile ali letala, kar je res absurdno. Mislim, da je proizvajalec s tem jasno, da uvedeti, da se zaveda svoje krivde in tudi napake na letalu. Vor allen Dingen, wenn dann ein No, predvsem pa, če se sistem spreminja, pilotom pa nič ne poveste o tem, kako bi morali ravnati, potem je posem jasno, kdo je odgovoren. In mislim, da bi morala temu slediti ustrezno visoka kazen, ker so uvedli spremembe, ne da bi obvestili tistih, ki bi za to gotovo morali vedeti, pilotov, da jih niso obvestili, kaj storiti, če se zgodi to in to in to. To preprosto ni mogoče, da se kaj takega dopusti. Ampak je tla tinja se odale, rekel. No, vidim, da je kar malce ogorčene v dvorani. Vim? Thank, thank all... Najlepša hvala za vsa ta pojasnila in odgovore. Me pa nekaj moti in sicer, kakšna je funkcija sopilota? V odgovoru kolegi Bahu ste rekli, da se ljudje lahko vedejo drugače, ko so v predavalnici ali pa ko se zgodi realna situacija. Ampak sopilot običajno, vsaj po mojem mnenju, ne bere revi v pilotski kabini. Verjetno, ko pilot pomaga pilotu. Ismail. Hvala. Še enkrat moram vprašati, ker nisem prejel odgovora pride do strmoglavljenja. Novembra 2018, zdaj smo marca 2019. Vas sem razumel, kot da bi rekli. Da ravnanje Boeinga kar se tiče nove programske opreme in posodobitve programske opreme, da je to pravzaprav odgovor oziroma ukrep, ki je sledil nesreči, da se je vam to zdelo zadovoljivo, da ste menili, da ta ukrep zadošča. Tako sem vas razumel. Imam prav, če imam, zakaj ste kaj je povzročilo, da ste verjeli, da bo samo podsodobitev programske opreme odpravila tako hudo napako? Oziroma, da do česa podobnega ne bo več prišlo. To je tisto, kar eh, me je malce razjezilo. O podobnih posodobitvah smo poslušali tudi v nemški avtomobilski industriji. Verjetno eh, veste, kam merim. Ugotovili smo že, da to ponavadi ne zadošča. Bomo prisluhnili še direktorju, da odgovori na ta vprašanja. Eine, eine... Še eno kratko vprašanje. Programska oprema je bila potrebna, ker je Boeing hotel konkurirati Airbusu in hotel biti enako dober kot Airbus. Če bi hoteli zgraditi nov tip letala, bi to trajalo predolgo. Zato so se prilagodili. Prevzeli so nekaj delov uh, iz Airbusa, potem iz, uvedli določene spremembe. In v ta namen je bila ugrajena programska oprema, ko letalo poleti, da lahko potem tudi pristane zaradi sprememb na letalu. Piloti pa o tem niso bili obveščeni. Programska oprema je tisto, s čimer so hoteli konkurirati prevozniku, ki je boljši od njih. In to je bilo tisto problematično. Če so hoteli nekaj ugraditi, je to tisto, kar bi moralo biti prepovedano, da se s tem ne ogroža varnosti potnikov. Hvala lepa, gospod Kramer. Gospa Demonte, zelo na kratko, namreč eh, nekaj časa moramo še pustiti gostu, da odgovori. Naša seja se počasi izteka. Saj so to res zanimivo vprašanje, ampak mislim, da nam je direktor danes že podal zelo podrobne odgovore. Gospod Demonte, na hitro, potem pa še direktor. Hvala lepa, predsedujoči. No, če bi bili kolegi malce krajši v svojih prispevkih, bi vsi lahko zastavili vprašanja. Še enkrat bi rada izpostavila teh nekaj vprašanj. Namreč javnost je precej vznemirjena. In tudi na nacionalnem radiju sem slišala kar nekaj jeznih pripomb, zato vas prosim za jasne odgovore. Ko gre za licence, to ni zanemrljivo vprašanje. Zanima me, ali se isti problem lahko pojavlja tudi pri drugih modelih 737 ali samo pri 737 MAX 8. Kdo je tisti, ki ocenjuje, ali je dovolj časa, da pilot ročno izključi sistem. In še eno vprašanje za vas, ali imate natančen protokol, ki določa, kaj storiti v primeru take situacije, kako hitro in tako naprej. Um, I, I, I would have liked that you continue. No, prav želel bi si, da bi nadaljevali z vašimi vprašanji, a žal bomo morali oditi. No, imate kar prav. Če odgovorim gospodu Kramerju. Konkurenca se mi zdi nasplošno dobra stvar. Dejstvo je, da je Airbus z novimi letali, z novo družino letal, imel prednost v primerjavi z Boeingom. Ni čisto nenorm, neobičajno, da Boeing poskuša narediti nekaj podobnega, da, da star motor v nova letala. MKS pa je zelo specifična programska oprema, ki v posebnih pogojih za zaustavljanje pri modelih MAX, kjer je motor teži, torej ta mehanizem ni enak kot pri drugih Boeingih 737. In zato je prošnja, da naj bi bilo to čim bolj podobno med različnimi generacijami 737. In Boeing je zato naredil podobno tudi pri Boeing 737 MAX. Seveda pa obstaja problem. to lahko priznam. In sicer, da to ni zadovoljiva situacija. Lahko vam le ponovno obljubim, da bomo poglobljeno analizirali vse, kar bo Boeing v prihodnje predlagal. In če se vrnem na to, kar ste izpostavili, zagotovili bomo, da ne bodo samo tehnični deli opravljeni pravilno. Analizirali bomo vse vzroke za neuspehe, za okvare. Obenem pa bomo zagotovili, da je usposabljanje obvezno za vse pilote. Naj odgovorim še na druga vprašanja. Posadka dveh pilotov pomeni, da je to zelo dobro, ker imamo štiri oči. Včasih pa je slabo, kajti v tistem hitrem refleksnem odzivu lahko piloti re odreagirajo različno. In zato je vedno samo en pilot tisti, ki je glavni, drugi pa mu pomaga ampak ne poveljuje. V primeru, kot je bil Lion Air, v času pred nesrečo sta pilota našla skupno rešitev. V tem konkretnem primeru pa nista našla enotne rešitve. Kar pomeni, da je potrebno usposabljanje ne le pilotov, ampak tudi kopilotov v tesnem okolju, ki bo čim bližje realnemu okolju, tako da boste lahko imeli izkušnje izmenjave mnen. In še na koncu, gospod predsedujoči, piloti niso vozniki avtomobilov. Piloti so deležni zelo dragega usposabljanja, so strokovnjaki za upravljanje letala, vključno z upravljanjem okvar. Saj ti Saj je to tisto, kar v glavnem pričakujemo od pilotov, da vedo, kaj je treba narediti v primeru, da pride do okvare ali do napačnega delovanja letala. Prav zato pa pilotom zagotovijo informacije o tem, kako ravnati, ko nekaj ne deluje na običajni način tu razložile razliko med področjem letalstva in tem, kar se zgodi v avtomobilu. Vsaj do neke mere je tako. No, tudi tolmače nedvomno navdušuje ta tema, ampak kmalo nas bodo morali zapustiti, čas se nam je iztekal. Ja, lahko nadaljujemo. Ja, prav, potem pa kar. Če seveda ne izkoriščamo preveč našega gosta. Ampak nekaj časa, kot kaže, še imamo. Sem mislil, da smo časovno omejeni. Potem pa kar nadaljujemo. Patrik, res nismo taki strokovnjaki kot piloti v letalih, ampak v avtu smo tudi običajno štiri ali pa vsaj več kot eden. Uh, Če se vrnem na vprašanje gospoda Ertuga o programski opremi, v celoti se strinjam z vami. Imamo nove vrste programske opreme, ki pa ne reši nujno vsakih vprašanj ali okvar. Ampak mora znati rešiti vse načine okvare. Če imamo programsko opremo, ki nekaj naredi, ki nekaj izvaja, pa v nekaterih primerjih vidimo, da ne dela tistega, kar bi morala. In tako je bilo tudi v tem konkretnem incidentu. Pri tem konkretnem primeru se zdi, da je Boeing zagotovil hitro rešitev, vendar ni bilo tako. In se celote strinjam z vami, to ni dovolj. Kaj nameravamo narediti? Res se želimo poglobiti v celoten dizajn, ne samo programske opreme, ampak tudi na interakcijo med programsko opremo in fizičnimi sistemi v kokpitu, v pilotski kabini in tudi v umestnik med strojem, med motorjem in človekom. Ne bomo si pogledali samo sprememb, ki bodo površinske narave, ampak se bomo v to poglobili, v interakcijo znotraj sistema. No, v mestnem času pa upam, da vsa ta letala, ki so zdaj prizemljena, ne bodo dobila dovoljenja, da vzletijo. Ja, to je tudi naše stališče. Pa še vprašanje glede mednarodnega prava. Ali je možno, da je ZDA v postopku kršitve oziroma da krši mednarodno pravo zaradi tega? Hvala. No, po mednarodnem pravu vsa letala, ki letijo, v EU, oziroma kjer so registrirana v Evropski uniji, mora biti tudi certificirana pri nas. In kot sem omenil, v primeru FAA imamo sporazum o varnosti v letalstvu, baza, ki je uveljavljena že nekaj let. V preteklosti se je že zgodilo, da je imela FAA svoje stališče, mi pa svoje. Možno je, da do tega pride. In z mednarodnega prava je tudi to možno. Kot rečeno, obljubljam, da bomo poglobljeno preučili programsko opremo in vse interakcije znotraj sistema in to usklajeno s kolegi z eh, FAA. Svoje delo bomo naredili v takšni meri, kot menimo, da je to potrebno, zato da bi zagotovili varnost tega letala. Gospa De Monte. Ja, res mi je žal, ampak že tretjič vas sprašujem isto, pa še vedno ne razumem ali se ta problem nanaša samo na ta konkreten model, tip letala 737 MAX 8 ali tudi na druge modele letala 737. Ste prepričani, da to zadeva zgolj MAX 8? No, naj pojasnim. Ta problem, kot smo ga videli pri Lion Air, no, zdaj Ethiopian Airlines še ne vemo točno, kaj se je zgodilo. In eh, če bo šlo za isti vzrok, bomo lahko to preverili samo za 373 max. Pri starih sistemih tega namreč ni. Hvala. Še zadnje vprašanje, kolega Kramer. če bi se odločili, da bodo raje počakali 3-4 leta pri Boeingu in raje zgradili novo letalo, ki je primerljivo z Airbusovim, če bi bilo tako, bi morda, kar se tiče konkurence, ostali malce zadaj, ampak tema dvema nesrečama bi se izognili. Se strinjate z mano? Uh, you know, if, if, um, if No, veste, če bi se Boeing odločil, da naredi čisto novo letalo, bi mogoče se soočili s čisto drugačnimi problemi. Pri 737 gre za najbolje prodajeno letalo na svetu. Ima zgodovino več kot 50 let. samo sprememba motorja ni veljala za večje tehnično vprašanje, ampak Bojan se je odločil za to, namesto da bi oblikovali čisto novo letalo. Dobro. S tem bi počasi zaključili, bi morda vi še kaj povedali za zaključek razprave? No, moj zaključek je tak, da lahko samo ponovim, da bomo sprejeli ustrezne odločitve za to, da bi zaščitili in zavarovali evropske državljane. Lahko računate na našo neodvisnost, ne bomo pod nobenim gospodarskim ali političnim učinkom. Hvala za pozornost. Najlepša hvala direktorju in tudi njegovim sodelavcem za to res odkrito, odprto razpravo. Upam, da bomo kmalo lahko kolega ponovno gostili v odboru, da se pogovorimo o teh nesrečah, ki so res povzročile veliko število smrtnih žrtev. Jaz pa imam še eno obvestilo, preden odhitite iz dvorane. Ponovno se vidimo 8. aprila Takrat bo potekala naslednja seja odbora za promet. Hvala lepa in lep prostanek dneva.